mesto, ne bojte se, da bi za koga zmanjkalo. Odpiram sejo odbora za proračun in povedati moram, da bom moral zapustiti sejo ob pol petih. Gospod Sarvama, ki se mu zahvaljujem, da je to sprejel, bo nadaljeval s predsedovanjem od pol petih naprej. Dovolite mi, da preverim, ali lahko sprejmemo dnevni red. Nobenih ugovorov, nobenih pripomb, glede tega nima nobenih sporočil kot predsednik. Naslednja točka zadeva sprejetje zapisnikov sesej. Gre za se je z 20. in 21. marca, 27. marca, 24. in 25. aprila, 11. maja in 29. ter 30. maja letos. Ali ima kdo kakšno pripombo v povezavi s tem? Zdi se, da ne. Torej, predvidevam, da lahko zapisnike sprejmemo. Zdaj pa še glavna točka na današnjem dnevnem redu. Gre za javno predstavitev finančnih instrumentov, nepovratnih sredstev in drugih načinov financiranja. Kako izbrati pravo orodje in s tem doseči tudi cilje Evropske unije. Bole moramo spoznati te mehanizme, spoznati to temo in temu so namenjene tudi predstavitve, ki jim bomo danes prisluhnili. Potem pa mogoče, da si oblikujemo stališče in nam bodo obenem dale tudi ključ do pravilne uporabe orodij. Predstavitve bodo potekale zaporedno. Najprej gospod Nunes Ferrer, ki je odgovoren za Centr za evropske politične študije, CEPS. Na to bo imel besedo gospod David Denzer Špek iz Zvezdnega urada v Bruslju, gre za direktorja. Nemške vele tukaj. Na to potem sledila predstavitev gospoda Anatolija Ronsa Parda, namestnika direktorja uprave Fedra. iz Španije. Na to nas čaka predstavitev gospe Suzane Hargitaj, ki je direktorica Sklada Evropske unije za sofinanciranje in pa finančno inženirstvo in bančništvo na Evropske banke za obnovo in razvoj. Na to bo sledila splošna razprava. Sklepne ugotovite bo predstavila gospa Edergard Jezabal Rubjal, ki je članica našega odbora. Na koncu pa bo gospod predsednik Sarvama, ki bo prevzel mojo ulogo, predstavil še zadnje ugotovitve tem predajam besedo gospodu Jorgeju Nunezu Ferreru. Še pred tem pa ima seveda besedo gospa Gardija Zabal Rubjar, ki bo predstavila ta sklop. Predstavitev gospa poročevalka, izvolite. Gracias, Voy a ser muy, muy breve. Eh, Najlepša hvala, predsednik. Čisto kratka bom zaradi tega, ker je današnje popovdne namenjeno temu, da prisluhnemo mnenjem naših gostov. Želimo prejeti odgovore na vprašanje, kako izbrati prava orodja. Z drugimi besedami, kako lahko čim bolje izkoristimo subvencije, nepovratna sredstva in eh, druge oblike finančnih instrumentov. Prav tako bomo pregledali trenutno stanje na področju uporabe tovrstnih instrumentov, tako da se bomo lahko pripravili na prihodnje večletno finančno obdobje. Pogosto ljudje niso seznanjeni z eh, stanjem na področju finančnih instrumentov. Nismo vajeni uporabe finančnih instrumentov na javnih področjih. Čeprav se to vrstni instrumenti če dalje pogosteje uporabljajo. Tu ne gre za nič novega, vendar pa je pri proračunskih vprašanjih eh, pogosteje govora samo o subvencijah, o subvencioniranju javnih storitev. Tako da se je treba vprašati, kdaj uporabiti posamezno orodje, kdaj je uporaba kakšnega orodja upravičena in kdaj ne. Zagotoviti je treba, da nam je na voljo dovolj informacij, da se odločimo o tem, kakšno vrsto javne podpore, kakšen instrument lahko zagotovimo za izvajanje posameznih javnih projektov. Ob razpravah o javnih politikah se nam reč zastavljajo prav takšna vprašanja. Pogosto slišamo, slišamo recimo, da bi bilo treba zmanjšati subvencije za regionalno politiko in zagotoviti uporabo več finančnih instrumentov, ker je to cenejši način za financiranje javnih projektov, ker finančni instrumenti lahko zagotovijo tudi določen donos in eh, k sodelovanju pritegnajo zasebne akterje pri nekaterih projektih, pri nekaterih politikah bi morali predvideti samo subvencije in ne povratna sredstva. Tako da trenutno teče beseda o tem, katere instrumente uporabiti na katerem področju in kateri instrumenti so najbolj učinkoviti. Treba je razmisliti o tem, kaj financiramo prek evropskega proračuna. Naš odbor se je torej odločil, da bo naročil študijo ekipe gospoda Ferrera. In zaradi tega se nam je zdelo primerno, da prisluhnimo tudi drugim eh, akterjem, naprimer nacionalni promocijski banki Nemčije, KFW in tudi drugim strokovnjakom na tem eh, področju. Tudi Evropska banka za obnovo in razvoj bi nam lahko podala zanimivo pogled na to področje. Najprej pa bi bilo dobro prisluhniti rezultatom naročene študije, na to pa bomo prisluhnili komentarjem, ki bi jih radi podali drugi gostje. Hvala. Tako predstavljen bil okvir za današnjo razpravo, zato je poskrbela poročevalka. Ali bi želel kdo še k temu kaj pristaviti? Prav gotovo moramo s finančnim upravljanjem dosegati cilje in pričakovanja Evropske unije. To je najbolj pomembno. Prvi bo imel besedo gospod Jorge Nunez Ferrer. Izvolite. Uh, Najlepša hvala za to priložnost. Hvala za povabilo. Predstavil vam bom poročilo, ki ponuja pogled v logiko v ozadju finančnih instrumentov. Na to pa bomo preučili študijo, ki smo jo pripravili. Pogledali si bomo razloge za sprožitev uporabe finančnih instrumentov. Na to pa bi rad obrazložil, zakaj uporabljamo finančne instrumente. Ne drži, da so finančni instrumenti neke vrste nadomestilo za nepovratna sredstva. Treba se vprašati, kakšen je najboljši način za razdelitev finančnih instrumentov. Ko primerjamo nepovratna sredstva in finančne instrumente, lahko pravzaprav razširite svoje dejavnosti in predvidite več instrumentov. Ne gre pa tu za učinek nadomestitve finančnih instrumentov ne morete uporabiti zato, da bi nadomestili nepovratna sredstva. To sem imel tudi na, na prosojnici, na svoji predstavitvi in uh, težko bom podal svojo predstavitev zaradi tega, ker so informacije na preglednicah uh, zelo koristne. Bi bilo možno imeti v pogled tudi v druge elemente predstavitve? Vi, vi, vi, vi, vi. Takoj bomo preverili, dobro, zdaj jih vidimo. Like to, to go, that... Najlepša hvala. Rad bi poenostavil stvari in jih predstavil na enostaven način, zato potrebujem preglednice. Najprej, kakšna je vloga finančnih instrumentov? Veliko slišimo o teorijah, veliko o teoriji kroži in uh, veliko špekulacij. Kakšna pa je dejanska situacija? Kakšna je vloga Evropske investicijske banke in finančnih instrumentov? Pogosto se na takšno vprašanje v razpravah namreč ne osredotočamo. Predstavil bom zelo poenostavljeno sliko finančnih instrumentov, tako da bo jasno, zakaj uporabljamo finančne instrumente namesto drugih. V poročilu lahko najdete tudi konkretne primere za posamezne instrumente, bom pa zadeve poskušal poenostaviti. Finančni instrumenti imajo posebno vlogo in upam, ja bom upam, da bom lahko predstavil na čim bolj jasen način. Predstavim bom scheme, ki se nanašajo na lasniške in dožniške instrumente, ko gre za recimo poroč, posojila, kapital in jamstva, ko gre naprimer za finančno podporo v okviru delniškega kapitala. Prav tako bom predstavil vlogo predhodnih ocen. Če želijo javni organi pripraviti projekt, morajo pripraviti predhodno oceno. Tudi komisija mora upraviti predhodno oceno, če želi uporabiti to vrstne instrumente znotraj Evropske unije. Na to pa bom predstavil še nekaj ključnih priporočil in razpravljal o tem, kako uporabiti posamezne elemente. Na to pa se bom dotaknil še področji, pri katerih recimo parlament govori, da se treba prek finančnih instrumentov eh, začeti ukvarjati z novimi drugimi področji in eh, razložil bom, kaj to dejansko pomeni. Finančni instrumenti niso okvir sam po sebi, ne moremo jih uporabiti za nadomeščanje nepovratnih sredstev. Njihova uporaba je odvisna od širšega konteksta. Najprej vloga finančnih instrumentov. Evropski proračun zagotavlja financiranje v obliki jamstev, posojil in kapitala. Kakšen je namen? Namen je pravzaprav zagotoviti financiranje projektov, ki so bančno primerni oziroma tistih projektov, ki lahko postanejo zanimivi za banke, ki obenem izpolnjujejo evropske cilje, ka, nimajo pa dovolj eh, kapitala. Ko takšni projekti ne morejo pridobiti dovolj sredstev, vendar so bančno primerni, je treba predvideti ukrepe. Tako da nima smisla uporabljati instrumente na tistih področjih, kjer eh, se denar ne bo povrnil. Tam lahko predvidimo nepovratna sredstva. Tako da je treba zagotoviti manjšo vrtnost zev na področju financiranja. Projekti morajo biti bančno primerni. Ni dovolj, če rečemo, da je popraševanja veliko, denarja pa ne. Projekt mora biti bančno primeren, dober in v tem. Pri tem imam v mislih projekte, ki imajo dodano evropsko vrednost. Nekateri projekti včasih niso financirani zaradi časovne narave, ker so dolgotrajni, projekti ali zaskrbljujoči projekti, pri katerih se zahteva določena jamstva. Tu gre za velike infrastrukturne projekte in težko je zagotoviti sofinanciranje strani več eh, bančnih institucij za financiranje tovrstnih projektov. In eh, poleg tega bančna pravila trenutno omejujejo dolgoročna posojila. Nacionalne banke danes teže poslujejo, okvir za delovanje teži. Potem tveganje. Lahko gre za višji profil tveganja in eh, nacionalne banke običajno ne želijo prevzeti presežnega tveganja. Pogosto pa lahko to tveganje zmanjšamo. Pogosto gre samo za ocenjeno tveganje Banka pogosto ne more oceniti tveganja, ker se banke ukvarjajo s financiranjem. To niso inženirji ali strokovnjaki na področju ocenjevanja tveganja. Tako da gre recimo lahko za velik projekt, za velik gradbeni projekt in pogosto je treba pred sprožitjo finančnega instrumenta pripraviti ustrezno oceno, zato da bi zagotovili dodatno jamstvo banki, da je posojilo izvedljivo. Potem, ko se zagotovi takšna ocena, slišimo tudi iz vrst bančnikov, da so bolj pripravljeni sodelovati. Potem primankuje tudi monetizacije, ko gre za javne dobrine. Lahko gre za projekt, ki je donosen, ki je do, donosen samo do te mere, da bo zagotovil pozitivno nulo. Pogosto pa pri takšnih projektih ugotavljamo, da ne bo dobička ali pa ni potrebe po dobičku, ker gre za javni projekt. Za nacionalne banke in Evropsko investicijsko banko je torej pomembno, da predlagatelji projekte predstavijo na bolj privlačen način. Takšna je torej vloga finančnih instrumentov. Ko preučujete finančne instrumente, se nikar ne zapletajte preveč. Zadeve so dokaj enostavne, pravile so dokaj preprosta. Na eni strani, tule na prosojnici, imamo vse upravičence, ki nimajo projektov, ki bili, bili koristni za družbo in jih ne financiramo. Potem imamo rumeno kategorijo. To so ljudje, ki predlagajo bančno primerne projekte, ki pa niso usklajeni s cilji Evropske unije ki nimajo dodane vrednosti. Zato si prizadevamo, da bi zaobjeli te modre akterje ki, in tu opažamo tržno vrzel. Na to bi se morali osredotočiti. To je vrzel, v kateri najdemo tiste dobre projekte, ki pa ne prejmejo dovoljšnega financiranja zaradi različnih razlogov. Morajo pa to biti projekti, ki imajo cilje na področju javnih politik. Tako da to bi bila najenostavnejša opredelitev tovrstnih projektov. In ne pozabimo, da gre tu za nedelovanje trga. Vsi govorijo o nedelovanju trgov in eh, nedelovanje trga povzroči vrzel na trgu. Razlogov je več. Zaradi neprimernih informacij recimo banke ne morejo oceniti kakovost projekta. Obstajajo pa tudi drugi razlogi. Pri številnih analizah glede vrzeli trga ugotavljamo, da je zelo pomembno, da ocenimo samo tržno vrzel ne samo razloge, temveč tudi obseg tržne vrzeli. Na to je treba razmisliti o korakih, eh, s katerimi bi namesto tega, da odpravimo nedelovanje trga, da odpravimo neustrezne politike, ki blokirajo trg. Če želite sprejeti finančne ukrepe, da bi odpravili neustrezne politike, vam ne bo uspelo. Treba je razumeti širši kontekst, tudi ko gre za dolgoročne projekte, naprimer. Razumeti je treba, da imate lahko dolgoročne regulativne politike, ki onemogočajo delovanje bank. To je sprejemljivo. Ni pa sprejemljivo, če imate recimo upravne ovire, zaradi katerih ne morete spodbuditi določenih koristnih projektov. V tem primeru govorimo o tržnih vrzeljih in o nedelovanju trga. Ko gre za večje projekte, običajno predvidimo jamstva kapital in EIB bo prek eh, centralnih sredstev zagotovila dovolj financiranja, lahko pa se uporabi tudi Evropski sklad za strateške naložbe ali pa instrument za povezovanje Evrope je prav tako na voljo. To so torej eh, centralni instrumenti. Na to imamo sistem za podporo MSP-jev, jamstva, kapital, posojila. To lahko uporabimo centralizirane instrumente, v primeru, da se odločimo za EFSI, gre to prek Evropskega investicijskega sklada in upravitelji morajo v tem primeru pripraviti predhodno oceno. Če zadeve ne morajo razrešiti, bodo to poslali centralnim enotam, na to se to posreduje finančnim posrednikom, bankam, ki izvedejo končne korejake, zato da upravičenec prejme sredstva. Na to pa imamo še strukturne in investicijske sklade, jamstva, posojila, vse oblikujejo in upravljajo prek organov za posredovanje, prek jamstvenih skladov. To so torej tri glavne scheme, sicer lahko pride do manjših eh, razlik v strukturi, ampak eh, osnovno delovanje je podobno. In ne pozabimo, da EIB ne zagotovi denarja kar tako iz zraka. Gre za sredstva, ki so podprta tudi prek preračuna in tudi prek eh, izdajanja obveznic. EIB pač je odvisna od kakovosti operacij in pridobiva sredstva na finančnih eh, trgih. Kar se tiče bonitetne ocene, je treba pač upoštevati tudi bonitetno oceno EIB. Glede večletnega finančnega okvirja v obdobju od 2014 do 2020 je treba razumeti, da je bil ta okvir razširjen na vse na vsa tematska področja. Sedaj imamo obvezne ocene. Preučili smo 40 eh, ocen od 111, sicer eh, jih bo pripravljenih še več, eh, predvidevamo, da jih bo 135, ampak težko je najti takšne predhodne ocene. Včasih je težko imeti pregled nad celotnimi ocenami. Ko so ocene pripravljene, so končni različici zelo dolge. Včasih pa pri teh ocenah manjka kakšen del. In včasih je težko ugotoviti, ali in kako, kateri del ocene učinka vpliva na financiranje. Zanimivo je tudi, da če organ upravljanja uporabi centralizirano upravljanje instrument, recimo, če se ne odloči, da bodo uporabili sredstva za MSPE, ampak bodo uporabili sistem EIF e in EIB, e torej centralizirano upravljene ureditve, potem se lahko uporabi ocena učinka, ki je bila pripravljena na centralizirani ravni. Torej, nije treba pri, predhodne ocene ni treba v teh primerjih pripraviti vedno, morda samo v 50 odstotkih. Potem glede predhodnih ocen in glede nedrvanja trga. Včasih se sprašujem, ali tisti, ki pripravljajo ocene, sploh vedo, zakaj gre. Pogosto so to ocene, ki so že bile pripravljene za centralizirano upravljanje in za posamezne države. To pa lahko že najdemo v drugih povzetkih. Zaradi tega se mi zdi ta del preveč obsežen. Potem ocena dodane vrednosti, tu smo našli različne kakovosti ocen. Ocena vzvoda je bila sicer primerna in tudi dobro so predstavljene lekcije, ki smo se jih naučili v preteklosti. Organi upravljanja pa so pogosto naročili izvajanje oziroma pripravo teh ocen in niso se osredotočali podizvajalci pri tem, kaj lahko v končni fazi dejansko dosežemo prek določenega projekta. Pogosto gre bolj za operativne vidike, za pomembne menike, ki so izpostavljeni v poročilu na mesto končnih učinkov. Tudi elementi državne pomoči niso vključeni v vse ocene, čeprav je to element, ki se pravzaprav zahteva. Ocene vsebuje tudi pomankljivosti, ki bi jih bilo treba odpraviti v prihodnosti. Ko sem bral te predhodne ocene, sem se spraševal, ali so res koristne, kolikšen del teh ocen je dejansko koristen. Zdi se mi, da so zahteve za organe upravljanja prekomerne, ko gre za pripravljanje predhodnih ocen. Gre preprosto za številne kriterije, ki jih je treba izpolniti in eh, raziskovalne inštitucije lahko pripravijo takšno oceno na mesto vas, zato da se izpolni več strani zahtev. Pogosto se takšne ocene zato ponavljajo in niso dovolj obsežne, ko gre za ključne elemente. Ne odgovarjajo na vprašanje, ali prihaja do tržne vrzeli, ko gre za določena posojila. Nekatere študije so sicer pripravljene zelo dobro, Glede naložbene strategije pa so poročila najbolj šipka. Pogosto gre za ekonomiste in ocenjevalce, ki pišejo ta poročila. To niso finančni strokovnjaki. Banke so vešče pisanja takšnih um, naložbenih strategij, ne drugi strokovnjaki. In kot rečeno, ocene v tem pogledu pogosto niso zadovoljive. Na koncu sem imel nekoliko nelagoden občutek, sicer lahko kritiziramo takšne ocene, ampak morda bi bilo smiselno, da jih ohranimo. Če organi upravljanja želijo pripraviti lasno oceno, potem bi morali dati možnost, da to storijo, pri tem pa bi se morali osredotočiti bolj na tržne vrzeli kot na druge elemente. In še na kratko, glede končnih ugotovitev, glede razlik med deljenim in eh, centralnim načrtovanjem. Ta centralni del se je sedaj okrepil in ne smemo pozabiti, da so ti finančni instrumenti bili oblikovani in vzpostavljeni pred eh, začetkom izvajanja EFSI-ja, tako da je prišlo do številnih podvajanj in eh, razporšenosti med različnimi sektorjimi, generalnimi direkcijami, regijami in eh, tudi med drugimi elementi. Pogosto gre za instrumente, ki so namenjeni pravzaprav istim ciljem, vendar pa jih upravljajo druge ljudje. Tako da se zastavlja vprašanje, ali lahko to poenostavimo. Da, lahko prek racionalizacije. Kako to lahko storimo? Morda bo predlog nekoliko kontroverzen. Ampak morali bi zagotoviti nekakšen centralni proračun z več. Uh, kapitalskimi sredstvi, kar pomeni, da se ne bi smeli osredotočeni na regionalne finančne instrumente. Zakaj pri jamstvih ne bi smeli imeti regionalnih ukrepov? Če imamo recimo neko vas, ki je zavarovana proti povodni, ki ni zavarovana proti povodni in do povodni vseeno pride, potem pride do propada celotne vasi. Treba bi bilo zagotoviti saj določeno jamstvo za določeno odstotek tveganja. Večja kot je regija, ki jo prek jamstva zaobjamete, manjše je tveganje za to posamezno vas. Tako da bi morali imeti centralno ureditev in na to dobro regionalno strategijo. Jamstva pa ne bi smeli predvidevati na regionalni ravni. Ne bi bilo smiselno, če bi sredstva, kapital zagotavljali samo pred neke regionalne banke. Poleg tega moramo odpraviti pravila, ki si konkurirajo ali pa so podvojena. In prav tako bi morali razmisliti, preden uvedemo nove instrumente, preden se na krize odzovemo z dodatnimi instrumenti. Poleg tega bi se morali osredotočiti na končne cilje. Treba se vprašati, kaj je vaš dejanski cilj. Ali je cilj usposabljanje? Če je cilj usposabljanje, se je treba vprašati, ali gre za usposabljanje, ki bo zagotovilo tržno zanimiv profil, drugače financiranja ne bi smeli predvideti. Poleg tega bi morali ocene objaviti v celoti in ne samo na enem mestu. Prav tako bi morali predvideti dokaj standarden format za ocene, ker je zelo težko obrati različne formate in različne oblike tovrstnih ocen, ki prihajajo iz različnih držav članic. In na zadnje še glede tveganja oziroma odpravljanja tveganja, glede tega, ali naj EIB prevzame več tveganja ali ne. To pravzaprav ni eh, glavna naloga nacionalne ali kakršnekoli javne banke. Pravzaprav je njihov namen za spodbojanje projektov, ki imajo visoko dodano vrednost na ravni Evropske unije. Gre za izpolnjevanje evropskih ciljev. Nekateri projekti, ki izpolnjujejo takšne cilje, pa imajo lahko više tveganje ali pa manjše. Upoštevati je treba tudi element vzvoda. Treba se vprašati, ali v primeru posega EIB lahko dobimo več, kot smo vložili. Ni vse torej samo v oceni tveganja in v oceni vzvoda. Kaj je treba torej storiti, preden se spustite na tvegana področja? Najprej je težko zagotoviti finančne instrumente na tveganih področjih, ker eh, ti ne bodo uspešni. Treba je zagotoviti dovolj visoko podporo, dovolj proračunskih sredstev. Kako delovati v primeru visokega tveganja? Tu ne moremo uporabiti enake strukture kot pri nizko tveganih področjih, ker je treba zagotoviti uravnoteženost med eh, jamstvenimi potrebami in eh, vzvodom. Večje kot je tveganje, večji je vzvod, večji je sredstva je treba zagotoviti. Bolj, ko želimo razširiti posamezen instrument, bolj je treba upoštevati sam namen ozadjo instrumenta. Ni dovolj, če rečemo samo, da bi z določenim instrumentom morali doseči to ali ono. Morali bi oblikovati instrument te, ki so lahko prilagodljivi in ki jih lahko uporabimo za več namenov. Ampak v tem primeru je treba pripraviti ustrezne analize. Najlepša hvala. Hvala lepa, hvala za vsa pojasnila. Kako torej narediti več z manj? In kako se odzvati na pričakovanja, ko so proračuni omejeni, vidimo, kako je komisija sprožila oziroma predstavila Evropski sklad za strateške naložbe, s katerim je poskušala zapolniti vrzel naložb. Tega ni eh, uspela narediti z nepovratnimi sredstvi in tu vidimo, kako je mogoče izkoristiti vse, kar imamo, zato da bi zagotovili jamstva za posojila, kako se to kombinira z drugimi orodji. Tako, eh, sedaj pa kar naprej k naslednjemu govorniku. Besedo dobi gospod David Tencer Špek. Izvolite. Um, dear Mr. Chair. Gospod predsednik. Eh, gospa poročevalka, najlepša hvala za povabilo. Ime mi je David Encer Špek, sem vodja lokalne pisarne KFV, ki je nemška promocijska banka. Danes bom spregovoril v imenu svoje institucije, ampak prvo, kar bi želel omeniti, je, da imamo ne samo v Nemčiji, ampak pravzaprav v vsaki državi članici, neke vrste nacionalno promocijsko banko ali nacionalno promocijsko institucijo, ponekud obstaja ena, ponekud dve ali tri. V Nemčiji poznamo tudi regionalne promocijske institucije, tako da KFV ni edina. Obstajajo torej še druge eh, banke, podobne strukture pa poznamo v vseh državah članicah. Dvoje bi želel izpostaviti. Najprej bom pojasnil našo perspektivo, eh, naš pogled kot ponudnikov finančnih instrumentov. Tu bom govoril o Nemčiji, pa tudi o sodelovanju z Evropsko unijo. Poleg tega pa želim tudi pojasniti, zakaj smo tu, zakaj se nam zdi strateško pomembno sodelovati tudi z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Eh, in zakaj je to zanimivo tudi za naše partnerje v Franciji, Italiji in Španiji. Torej, najprej nekaj besed o moji instituciji, potem nekaj o tem, kako mi vidimo finančne instrumente, kakšne so naše izkušnje, potem pa še nekaj uh, priporočil za nadaljne razprave. Torej, KFV je bila ustanovljena pred več kot 65 leti in glavni namen institucije je bil uporaba eh, sredstev iz Maršalovega načrta tisto, kar smo v Nemčiji storili drugače kot drugot, je, da tega nismo uporabili kot nepovratna sredstva, kot večina držav, temveč smo to uporabili za subvencioniranje posojil. S tem se je ukvarjala KFV in ERP, ki je uradno, kar je uradno ime za uh, eh, maršalno črt, praznuje 65. Uh, eh, oziroma 70-letnico in po zaslugi eh, tega sklada imamo danes eh, bilančno soto v višini 507 milijard evrov, letno financiranje pa znaša približno 80 milijard, tako da smo pravzaprav po velikosti zelo primerljivi z Evropsko investicijsko banko. Samo dva vidika bi morda izpostavil, mogoče je doseči dolgoročne učinke z vplivanjem na obrestne mere, tako da bi priporočili tudi parlamentu in komisiji, da greste v to smer. Po drugi strani pa, ko svetujemo drugim državam ali nudimo tehnično pomoč pri spostavitvi promocijskih struktur, vemo, da to terja čas. Mi nismo prišli do bilance 500 milijard v petih letih, Tako da je potrebno eh, uravnavati pričakovanja in če vam to uspe, boste dolgoročno lahko dosegli veliko pozitivnih učinkov, ampak vzpostavitev institucij tega svoj čas in tega se morate lotiti dosledno. Kar zadeva samo institucijo, smo zelo eh, enostavni, kar zadeva sredstva, imamo samo en proizvod in sicer dolgoročno financiranje. Eh, to, da ponujemo v različnih oblikah posojila, kapital, ampak zelo enostavno je vse skupaj, ne nudimo kliničkih storitev, plačilnih storitev, nudimo zgolj dolgoročne finančne instrumente, kar zadeva obveznosti, podobno kot EIB. Se financiramo na kapitalskih trgih, imamo pa tudi jamstvo Zvezdne republike Nemčije, tako da e, tudi mi zelo e, skrbimo za, svoj, e, za svojo bonitetno oceno AAA. Tako da, kot rečeno, tako sredstva kot obveznosti so pravzaprav pri nas zelo enostavne. Morda boste s težavo prebrali to posojnico. Tisto, kar je prikazano, je, so tista področja, na katerih smo dejavni. Na levi vidite domačo promocijo, to je tisto, kar počnemo v Nemčiji, to je približno 50 milijard letno. Uh, Eh, tu vidite po eni strani MSP-je in eh, občinsko in lokalno financiranje na drugi strani. Na desni to predstavlja približno 20 milijard letno, pa vidite mednarodno financiranje in pa razvojno financiranje. Ukvarjamo se tudi z uradnimi razvojnimi posojili eh, Zvezdne republike Nemčije. Zdaj pa bi pri naslednji prostornici izpostavil tri točke. Prvič, če podrobneje pogledate, boste videli, kaj natančno počnemo. Financiramo MSP-je, inovacije, energetsko učinkovitost, tako da smo v veliki meri dosledni z evropskimi politikami in to verjetno ni presenetljivo, kajti sledimo seveda smernicam zvezdne vlade eh, in glede na to, da so politike zvezdne vlade zelo blizu evropskim politikam, se res osredotočamo na tista področja, na katerih ima tudi Evropska unija glavne politične cilje. In eh, drugič, za Nemčijo predstavljamo sistem vse na enem mestu. V nekaterih drugih državah, naprimer, eh, lahko dam primer Francije, v Franciji bi imeli posebno institucijo za financiranje MSP-jev, potem Eh, bi imeli ločeno institucijo za eh, infrastrukturo, za eh, občine in regionalno financiranje, eh, naprimer za razvojne projekte, pa tretjo institucijo. V Nemčiji pa imamo eno samo institucijo, morda je v katerih drugih držav članic drugače. Eh, Tisto, kar pa je glavno sporočilo za vas, je, da je za Evropsko unijo pomembno, da ima vedno najboljšega partnerja v vsaki državi in to se seveda lahko razlikuje. Če vam dam primer, mi počnemo pravzaprav skoraj da vse v Nemčiji, eh, običajno pa nimamo instrumentov na področju mikrofinanciranja. Tako da bi naprimer, na tem področju morali poiskati drugega partnerja. Tu je zelo pomembna poanta, da ko se vzpostavlja finančni instrument, je potrebno poiskati prave institucije v Evropi. Lahko gre za EB, EBRD, za katero od večstranskih promocijskih bank ali pa za nacionalne, regionalne partnerje. Potrebno je poiskati tistega, ki ima največ strokovnega znanja na tem področju in uh, veliko institucije, ki so močna na enih področjih, pa šepkejša, ki so močna na enih področjih in šepkejša na drugih. Potem nadalje, kar zadeva delež financiranja Evropske unije in nacionalnega financiranja, ko gre za nepovratna sredstva, prejmemo približno 3 milijarde evrov letno strani zvezdne vlade, financiramo 70 milijard eh, posojil in kapitala prejmemo pa približno 3 milijarde na leto strani zvezdnega proračuna. To kaže, da finančni instrumenti niso rešitev za vse. Imeli smo nekaj pogovorov s političnimi akteri, ki, ko smo govorili, da lahko uh, Eh, nadomestimo Brexit in izgubo z tega področja s finančnimi instrumenti. To v določeni miri drži, ampak potrebno je spostaviti smotrne finančne instrumente in to terja tudi proračunsko podporo. Pri KFV gre torej za približno 3 milijarde letno. Eh, približno en do tri odstotke pa predstavlja eh, Evropska unija. Torej, eh, tu gre za eh, podporo strani Evropske unije ali druga sredstva. To je seveda nekoliko odvisno od tega, kako to izračunate, ampak lahko rečem, da smo nacionalna institucija, da delujemo v veliki meri na nacionalni ravni. Ampak vidimo koristi in zato se nam zdi pomembno, da v določeni meri sodelujemo tudi z drugimi akterji. Uh, In pa še zadnja poanta. Na levi strani, če bomo vzpostavili nek nov finančni instrument za MSP-je, je to seveda posem nekaj drugega kot nekaj, kar bi bilo na skrajni desni, naprimer financiranje neke elektrarne v Afriki. Kot rečeno, imamo nekaj instrumentov na evro, različnih evropskih področjih in vedno je potrebno najti pravo ravnovesje na interni ravni med številom finančnih instrumentov, ki jih nudiš. To je seveda odvisno tudi od eh, različnih političnih področjih, kjer se želiš udejstvovati in tu se stvari predvsej razlikujejo, če gre za financiranje občin, za financiranje infrastrukture, za financiranje razvojnih projektov. Eh, zgodba nikakor ni enaka. Now, um, to the point what we consider as fine. No, kaj so za nas finančni instrumenti? Interno smo imeli obsežno razpravo o tem, kaj pravzaprav finančni instrumenti so. In na koncu smo prišli do sklepa, da je najbolje stvari gledati z vidika končnega prejemnika. Za finančni instrument gre torej, kadar končni prejemnik prejme posojilo, eh, kapital, eh, kakršnekoli sredstva eh, in z našega vidika je posebno mogoče, da dobimo prispevek Evropske unije v obliki nepovratnih sredstev. Naprimer, to poznamo pri razvojnem financiranju, tam dobimo iz Evropskega proračuna naložbe na nepovratna sredstva, ki jih potem mi eh, kombiniramo z eh, promocijskimi posojili. Eh, zato, da nekaj financiramo. Tu prihaja do precej zmede. V našem sektorju poskušam, poskušamo reči, da uh, ni tako pomembno, ali Evropska unija da jamstvo ali kaj drugega. Tisto, kar je pomembno na koncu, je, ali končni prejemnik prejme nepovratna sredstva ali prejme finančni instrument. Kar zadeva e, to, kaj je mogoče financirati s finančnimi instrumenti, to je posebno enostavno. Gre za vse, kar vključuje pričakovani finančni tok. Eh, ko se sprašujete kot oblikovalci politika ali uporabiti nepovratna sredstva ali finančne instrumente, je smotrno uporabiti finančne instrumente za tista področja, kjer se pričakuje prihodnji finančni tok. To so naprimer študentska posojila, tu lahko pričakujete prihodek, eh, oziroma pri, lahko pričakujete finančni tok iz prihodkov študenta v prihodnje. Eh, če nekomu posodite denar, pa ta potem pridobi boljše izobraževanje, se zaposli, potem lahko čez nekaj let odplača to posojilo. Eh, podobno velja tudi pri financiranju za start-upe. Pri infrastrukturi pa je vse odvisno. Če financirate neko eh, elektrarno, naprimer, lahko vedno uporabite finančne instrumente. Eh, financiramo naprimer tudi projekte v Afriki, kjer je vse zelo odvisno če gre za neke pristojbine, ki so v igri, naprimer za vodo, lahko uporabi, uporabite finančne instrumente, kadar se s pristojbinami ustvarja prihodek. Ampak pogosto gre tu za politično odločitev, tako da se je potrebno vprašati, naprimer, vemo, da je sektor vode precej problematičen v Evropskem parlamentu in če iz političnih razlogov ne bi želeli imeti strukture pristojbin za vodo, ker gre pa za javno dobrino, ki mora biti oproščena pri strbi in potem ne morete uporabiti finančnega instrumenta, to ne bi bil pravi način. Po drugi strani pa, če rečete, dobro, želimo zgraditi cesto, imamo. Eh, pristojbine, ki se lahko uporabijo, naprimer cestnino, mostnino, karkoli pač, potem imate nek finančni tok in e, iz tega lahko zagotovite financiranje. Še nekaj nadaljnih primerov. Eh, financiramo naprimer tudi sirske begunce, eh, financiramo njihovo izobraževanje in to seveda počnemo z nepovratnimi sredstvi, kajti ne moremo pričakovati, da bodo ti ljudje lahko kadarkoli ta sredstva odplačali. Potem pa je tu še en vidik, s katerega lahko gledate na KFV. Gre za uh, vzdržnost. Ne poskušamo financirati nikogar, od kogar ne pričakujemo, da bo eh, sposoben odplačati eh, ta sredstva. Eh, po eni strani gre tu pač za omejevanje tveganja, po drugi strani pa tudi kot promocijska banka ne smemo financirati eh, najniže razvitih držav. Obstajajo drugi akteri, ki se s tem ukvarjajo, mi pa ne. In še kot zadnja točka imamo tudi omejitve, kar zadeva uh, sektorje, naprimer uh, eh, velikih podjetij ne financiramo, ker imajo dostop do kapitalskih trgov in nas ne potrebujejo. Naprimer na področju obrambe. Uh, To je sicer področje, ki je tudi na evropski ravni ne, zelo aktualno, ampak naš mandat nam ne dopušča, da bi financirali to področje. Skratka, za odločanje je bistveno, ali obstaja prihodnji finančni tok ali ne. No, uh, sicer pa nimamo nekega ideološkega pogleda na to, kdaj uporabiti nepovratna sredstva in kdaj finančne instrumente. Imamo nekaj primerov, ko uporabimo oboje. Naprimer, uh, eh, projekti energetske učinkovitosti za MSP-je. Tu smo študijo primerov financirali z nepovratnimi sredstvi. Uh, smo pa imeli tudi posojila za določene ukrepe za večjo učinkovitost. Tako da je mogoče najti dobre načine, kako kombinirati posojila z nepovratnimi sredstvi. Eh, podoben primer lahko navedem pri razvojnem financiranju. Tam imamo razvojna nepovratna sredstva, ki se uporabijo za kapitalske stroške, naprimer, ali pa za študije trga in tako dalje. Tako da z našega vidika ni tako pomembno, ali tisti delež, ki pride iz evropskega proračuna, pride v obliki nepovratnih sredstev ali jamstva, gre bolj za to, kakšen instrument pride do končnega prejemnika. No, naj pokažem, kje e, smo dejavni. Vidite, da je tu napisano KFV, ampak pogosto gre tudi za zadeve, ki jih počnejo naši partnerji v eh, Španiji, Italiji, tu so tudi drugi nacionalni akteri. Na levi strani vidite vse, kar počnemo v Nemčiji z evropskimi sredstvi, to sta Kozme in Infin. In zakaj se tega lotevamo? Prvi od razlogov je, ker lahko ponudimo bolj privlačne proizvode. Prejmemo sredstva iz Evropske unije in eh, lahko končnim prejemnikom ponudimo eh, orodja, ki so predvsej bolj privlačna. Poleg tega pa lahko uskladimo eh, evropske in eh, nacionalne ukrepe. Naprimer, pri startupih uporabljamo deloma nacionalni, deloma evropski proračun in eh, na ta način potem lahko eh, nagovarjamo podjetja z enim proizvodom, namesto da bi posebej eh, Eh, ponujali eh, produkt Evropske unije, po drugi strani pa še nek proizvod eh, KFV. Torej, z vedika učinkovitosti je vedno bolje vzpostaviti instrumente, ki združujejo tako evropsko financiranje kot nacionalno financiranje. Potem na skrajni desni vidite tisto, kar počnemo v Afriki, Aziji in v Južni Ameriki, tu gre tudi za to, eh, kako doseči čim več ljudi z čim bolj privlačnimi pogoji. Tu pa je še dodatna točka in sicer gre za koordinacijo donatorjev. Naši francoski eh, in španski partnerji eh, so zelo dejavni na tem področju in vsi pravzaprav to. Uh, imamo pred očmi enake projekte in uh, s tako imenovanim blendingom, torej mešanjem uh, ali kombiniranjem, lahko združimo sile z uh, španskimi, francoskimi, italijanskimi kolegi in kot evropske institucije lahko potem se obrnemo na države prijemnice uh, in jim ponudimo skupno ponudbo za projekt tu mislim, da ima zelo visoko dodano vrednost eh, z evropske perspektive. In pa v sredini najdete še vse, kar počnemo kot KFV. Eh, gre za financiranje znotraj 28-terice, gre tu za nekaj eh, skladov. Imamo sklad Margarit, ki je v teku in pa tudi financiranje projektov s posojili. Imeli smo tudi v preteklosti projekt za področje energetske učinkovitosti. Tisto, kar je pomembno tu, je, da vsi eh, instrumenti, ki jih imamo, so namenjeni specifičnim ciljnim skupinam in imajo vsak svojo pot. Torej, ko govorimo o koordinaciji, o poenostavitvah, o enotnih rešitvah za vse, smo mi nekoliko skeptični, kajti na vseh tistih eh, področjih, kjer smo dejavni, se končni porabniki razlikujejo, finančni partnerji se razlikujejo in razumemo željo potem, da bi stvari čim bolj poenostavili, ampak obstajajo določene omejitve in potrebno je najti pravo ravnovesje med specifičnimi potrebami in med tistim, kar je skupno za vse instrumente. Mm. Coming to our experiences and also enter. No, če preidem na naše izkušnje in deloma to povežem tudi že s priporočili, kar zadeva število instrumentov, ki bi jih bilo potrebno spostaviti, za vsako politično področje bi morali imeti vsaj en instrument. Malo smo kritični, kadar je teh instrumentov preveč. Naprimer imamo sredstva za ustvarjalnost in kulturo. To je instrument, ki je spe, namenjen specifičnim podjetjem, MSP-jem v kulturnem sektorju. Eh, in imamo pa instrument, ki je namenjen MSP-jem iz vseh področji, kajti sicer stvari postanejo preveč zapletene. Pravimo sicer, da za vsako vrsto eh, oziroma za vsak sektor potrebno imeti eh, lastni instrument, ampak če bi naprimer na področju MSP-jev še imeli ločene instrumente za posamezne sektorje, bi bilo to preveč razdrobljeno. Tako da na tem področju Eh, lahko rečemo, da pretirano drobljenje ni vedno smotrno. Potem drugič, prožnost. Če želite sodelovati z nacionalnimi akterji in kasneje bom pojasnil, zakaj je to privlačno tudi iz evropskega vidika, eh, morate vedeti, da so razmere na trgih v Evropi še vedno zelo heterogene. Če vam dam primer, kot MSP v Nemčiji lahko prejmete financiranje za 5, 10, 15 let, ponekod druge, naprimer, samo za 3 leta. In kadarkoli eh, se oblikujejo neki enotni programi za celotno Evropo z predvidenim trajanjem, naprimer, 8 let, eh, s tem izključite eh, marsikaj, kar bi sicer bilo mogoče, tako da priporočamo, da če vzpostavljate evropske finančne instrumente, naj bodo ti prožni in prilagodljivi, tako da je naprimer lahko eh, ročnost posojila v, na polskem 5 let, na mačarskem 8 let, v Franciji 12 let, kakorkoli že. Eh, skratka, da je mogoče to prilagoditi specifičnim potrebam trga. Pogosto obstaja tudi neka težnja po enotnih rešitvah za vse. To je morda smotrno za velike infrastrukturne projekte, ampak kadarkoli govorimo o financiranju v manjših obsegih, se nacionalne eh, razlike eh, povečujejo in je zato potrebno predvideti več eh, prožnosti. No, o, o vzvodju smo že govorili, pri EFSI-ju je jasno, da je bilo potrebno precej vzvodja, da smo prišli do končnih številk in lahko čestitamo EIB ter tudi parlamentu in komisiji, da so uspeli to tako hitro vzpostaviti. Kar zadeva novi EFSI, pa bi želeli predvsem se premakniti od številk in kvantitativnega vidika k višji kakovosti. In uh, kot institucija smo tudi posta podali svoje stališče in pojasnili, zakaj stvari vidimo, kot jih vidimo. No, eh, še nekaj, kar verjetno parlament dobro ve. Pri, instrument, pri finančnih instrumentih se uporablja finančno vzvodje in to spremeni naravo projektov, ker je potrebno sredstva pač odplačati. S tem se seveda tudi zmanjša učinek tako imenovanih free riderjev. Tisto, kar pogosto vidimo, pa so določena preverjanja, ki so značilna za nepovratna sredstva in to se pogosto eh, brez sprememb eh, uporablja tudi za področja eh, finančnih instrumentov. Ampak tu stvari niso enake, kajti konec koncev gre za posojilo, ki ga je potrebno odplačati. In če posojilo ni odplačano, so seveda eh, določbe pogodbe kršene tako da v vsakem primeru, tudi če gre za posojilo, pogodnejših pogojih gre za posojilo in če se tu uporabljajo enaka pravila, kot veljajo za nepovratna sredstva, to ni pravično in tudi ne more delovati. Tako da moramo res razlikovati med nepovratnimi sredstvi in finančnimi instrumenti. Potem drugič, kot del preverjan na področju eh, nepovratnih sredstev, eh, torej pri nepovratnih sredstvih velik del preverjanj upravijo banke, tako da v primerjavi s tem lahko za finančne instrumente predvidimo bolj poenostavljena pravila. Dobro, če preskočim nekaj strani, kjer sem nameraval govoriti o instrumentih, ki jih uporabljamo, bom nadaljeval kar s prostojnico, kjer sem poskušal pojasniti, zakaj je priporočljivo uh, da se komisija obrne na nacionalne promocijske institucije. Najprej gre tu za komplementarnost, tu sem omenjal že prej. Mislim, da ne moremo šteti za uspeh, če obravnavamo samo evropsko financiranje, pa potem nacionalno in uh, regionalno financiranje ločeno. Cilj mora biti, da obravnavamo vso javno podporo za MSP-je, za neko specifično področje in da potem eh, vrednotimo rezultate. In to lahko storimo tako, da ustrezno vključimo nacionalne partnerje. Ti ponavadi bistveno bolje poznajo okvirne pogoje, zlasti, ko gre za mikrofinanciranje. Eh, imajo dostop do nacionalnih sredstev, poznajo ljudi na terenu, ki so dejavni na tem področju. In naprimer KFV ima sedež v Frankfurtu v Nemčiji, tako da vse, kar počnemo, počnemo z Frankfurta. Ampak eh, tesno sodelujemo z regionalnimi promocijskimi bankami in s komercialnimi bankami, ki so v bližini. Tudi mi Torej se stvari ne lotevamo sami, ampak uporabljamo lokalno znanje promocijskih bank in drugih bank, ki imajo sedež v istem mestu kot mi. To so tisti ljudje, ki jih moramo dejansko vključiti, zato da lahko izpostavimo dobre finančne instrumente. No, še nekaj drugih točk pri KFV in tudi celovanju s partnerji običajno ne diskriminiramo, sodelujemo z zadružnimi bankami, hranilnicami, komercialnimi bankami, tako da lahko dosežemo eh, katerokoli eh, banko pravzaprav in kdorkoli lahko sodeluje z nami. In če povzamem naš seznam želja na kratko, najprej Potrebno je izkoriščati sinergije med evropsko ravnjo in nacionalnimi instrumenti. Drugič, potrebno je dejansko in temu smo pravzaprav že priča, potrebno je dejansko zaupati nacionalnim partnerjem. Imamo ocene, ki jih je naredila komisija, imamo sodelovanja z EIB, z drugimi partnerji in vidimo že, da smo zmanjšali birokracijo na nekaterih področjih. Če vam dam enostaven primer, če želite 100 tisoč evrov posojila za to, da ustanovite svoje podjetje v Nemčiji, imate ta pozitivni učinek, da lahko prejmete zelo privlačen proizvod, ki ga podpirajo Evropska unija, nacionalna vlada. Eh, in eh, do njega lahko dostopate v vsaki eh, majhni banki okrog Vogala, ampak ker so vplečeni štirje partnerji, torej nacionalna vlada, KFV, Evropska raven in UEF, obstajajo štirje nabori pravil, torej podpišete posojilno pogodbo, ampak Eh, morate biti dostopni za Evropsko računsko sodišče, za nacionalno računsko sodišče, za strokovnjake Skyfi, za EF in eh, skratka eh, kup papirjev in kup ljudi, In na koncu se človek vpraša, ali je to res vredno truda. Tako da moje priporočilo oblikovalcem politik je, ne obravnavajte samo vaših pravil, ampak obravnavajte celoto vseh pravil, eh, ki se jim mora eh, ukloniti pravzaprav končni uporabnik. In na nacionalni ravni, če uspemo nekako izključiti določena lastna pravila in stvari nekoliko poenostaviti tudi na evropski ravni, Eh, se moramo tega lotiti in eh, predvsem moramo na nabor pravil zgledati kot celota. Potem tretja točka, prožnost, to sem že omenil. Tržni pogoji se razlikujejo, tako da je najbolje vzpostaviti instrumente, ki dajo določeno mero prožnosti, zato da se lahko instrument prilagodi nacionalnemu in regionalnemu kontekstu. In pa še zadnja točka, predvidljivost. Običajno vzpostavitev evropskega sodelovanja nekaj stane. Naprimer, pri študentskih posojilih eh, se poskušamo vključevati v novo schemo Erasmus. Dve leti smo se pogajali in razpravljali z Evropsko komisijo. In res je potrebno vložiti veliko časa in energije v vzpostavitev tovrstnih instrumentov. Eh, In naprimer, ko gre za kozme ali inofin, kjer beležimo veliko uspeha z EFSIM, kjer nam je res uspelo doseči dobre rezultate, eh, bi bila škoda, če ta sredstva ne bi bila na voljo do leta 2020, kajti tako bančni partnerji kot tudi MSP in na eh, terenu potrebujejo nekaj časa, da se prilagodijo novim programom in zato je seveda v interesu nas vseh, da ti programi tečejo čim dlje. Če pa se pojavijo proračunske omejitve, se, se sredstva prelaga, se spremenja pravila, potem to povzroča težave vrsti upletenih. Tako, to je vse z moje strani in s tem bom tudi zaključil. Najlepša hvala. Si. Merci pour vos recommandations. Najlepša hvala za ta priporočila, za vaš poziv k prožnosti in čim večji enostavnosti. Prav gotovo bomo upoštevali vse te pripombe. Zdaj ima besedo gospod Anatolijo Alonso Pardo. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, pues. Najlepša hvala. Predsednik. Najprej se vam zahvaljujem, da ste nas povabili na sejo vašega odbora. Dovolite mi, da vam predstavim izkušnje s finančnimi instrumenti z vidike španskega organa za upravljanje. To bo morda nekoliko bolj amaterska predstavitev v primerjavi s predstavitvami prejšnjih govorcev, ampak upam, da se vam bodo te stvari zdele zanimive. Predstavitev sem razdelil na pet delov. Najprej bomo primerjali tradicionalne finančne instrumente oziroma orodja, se pravi subvencije, z novimi finančnimi instrumenti. Veliko stvari je bilo že povedani o tem. Na to bomo predstavili tudi vizijo za uporabo finančnih instrumentov v Španiji na osnovu obdobja 2014 do 2017. Prošili bomo tudi pozitivne in negativne plati in težave, ki izhajajo iz samega izvajanja finančnih instrumentov, še posebej v trenutnem proračunskem obdobju. Na kratko se bom dotaknil tudi nekaj inovacij iz uredbe Omnibus. predvsem to, kar je vezano na finančne instrumente in potem podaš še nekaj skromnih priporočil, tako kot moji kolegi. Ponavadi so strukturni instrumenti v obliki nepovratnih sredstev ali pa subvencij. Z vidika nacionalnih pristojnih organov torej imamo nekakšen mehanizem za upravljanje s temi sredstvi. In potem, ko se sredstva zagotovijo, preverimo račune, to posredujemo pristojnim organom EU in na osnovi tega pridobimo tudi računa sredstva za financiranje. Tako torej črpamo sredstva za pomoč iz strukturnih skladov. Pri tem so pomembne seveda obrestne mere in preference, prav tako pa se lahko upremo na diferencijal na osnovi trga. To je nekaj, eden od možnih pristopov k financiranju nepovratnih sredstev, ki niso finančni instrumenti. Torej, alternativa so finančni instrumenti. Z vidika upravnega organa gre torej za črpanje sredstev za posojila, za tvegani kapital. Posojila v smislu delnic in tako dalje. Opredelimo izdatke torej kot upravičene, to posredujemo pristojnim organom in na to tudi na Evropske komisiji, pri kateri zaprosimo za plačilo. finančnim instrumentom torej razpolaga upravni organ, ki zagotovi sredstva za katerega koli od štirih razpoložljivih finančnih proizvodov. Ta sredstva pa se posredujejo končnemu prejemniku, kot jim pravimo v uredbi. To storimo ali neposredno ali preko finančnih posrednikov. Sredstva je treba v polni meri porabiti, kakršnokoli sredstva, ki jih v določenem obdobju ne porabimo, pa moramo vrniti. Tukaj gre za nekoliko drugačen pristop kot v primeru subvencij. finančni instrumenti so se uvedli v obdobju od leta 2017 do 2013, to je prejšnje programsko obdobje. Finančni instrumenti sicer niso bili specifično vključeni v uredbe. Od 31. marca pa imamo dva člena v uredbah, ki predvidevajo tudi uporabo takšnih specifičnih instrumentov. Gre torej za dva člena, ki izredno omenjata uporabo finančnih instrumentov. Gre torej za proizvode finančnega inženiringa. Sam sem imel določene pomisleke glede uporabe tega izraza finančni inženiring ali pa posredniki finančnega inženiringa, ampak taki izrazi se uporabljajo. Uredba je še v povojih, in sklicevali smo se predvsem na dve pobudi, ki so bili blizu Ebe, Jeremy in Jessica. Prva pobuda je bila oblikovana za MSPE, druga pobuda pa za mestni razvoj in projekte za energetsko učinkovitost. Kakšna je glavna razlika v trenutnem programskem obdobju v primerjavi s prejšnjim? Gre pa sem za izkoriščanje potencijala finančnih instrumentov. Na voljo imamo že vnaprej opredeljene finančne instrumente. Že v nekakšnem katalogu najdete tisti finančni instrument, ki je za vas primeren in ga izberete. Finančni instrumenti pa se na novo vzpostavljajo tudi po celotni Evropski uniji in s temi instrumenti posredno ali pa neposredno upravljata Evropska komisija ali pa Evropska investicijska banka. To je glavna inovacija. Na tej preglednici seveda niso zapisane vse informacije, je pa to nekakšna ponadzorito tradicionalnega sistema ki se uporablja za strukturne sklade, torej subvencije. Gre za obdobje 2007 do 2013, 80 odstotkov pomoči smo dobili v obliki subvencij. Z drugimi besedami je šlo za nepovratno pomoč. Le 15 odstotkov sredstev pa je bilo zagotovljenih v okviru drugih oblik pomoči. Pri teh nekoliko bolj nenavadnih orodjih je šlo za kombinirane instrumente, mišana posojila in pomoč. Ravno zaradi tega ni bilo vedno najlažje slediti temu, kakšna je razporeditev sredstva. V primeru Španije lahko vidimo, da je bilo 80 odstotkov sredstev vključenih v ponovno uplečljive sredstva instrumente. Na to pa še izvajanje finančnih instrumentov v praksi. Prav gotovo ne bom predstavil vsega tega, kar imate navedeno tukaj. Na voljo so vam tudi dokumenti, ki smo vam jih posredovali, če se želite to ogledati. V zadnjem obdobju smo upravljali z 14 finančnimi instrumenti, 12 jih je bilo iz okvira Jessica Jeremy, čeprav je bil le eden od finančnih instrumentov financirani iz Evropskega investicijskega sklada, drugi so bili financirani na nacionalni ravni. Šlo pa tukaj za enako logiko. Gre torej za celotni sklop instrumentov, ki je znašal 933 milijonov evrov in pol. Na to pa so nekateri finančni instrumenti izhajali tudi iz modela Jessica. 219,5 milijonov evrov. 75 odstotkov teh sredstev smo počrpali. Skupni znesek finančnih instrumentov je torej predstavljal 1,15 milijarde. Koliko RDF-ja gre torej v instrumente? približno 8 odstotkov, ki sem jih omenil prej, oziroma 80 odstotkov, ki sem jih omenil prej. Veliko sredstev je šlo tudi v zagotavljanje prioritetnih posojil. Tukaj gre večinoma za operativne programe za MSP, s katerimi upravlja Evropska investicijska banka. S tem instrumentom torej razpolaga Evropska unija v celoti. Španski presunji organi so seveda uporabniki tega, je pa to zapisano v 39. členu uredbe o skupnih določbah. To je nekakšen jamstveni sklad. Sami smo se opredelili za jamstveni pristop v primeru novih posojil. Drugih možnosti, ki so navedene na levi strani, nismo uporabili. Z instrumentom smo na samem začetku imeli določene težave, saj MSP sredstvi niso mogli ustrezno razpolagati, zagotoviti smo morali torej učinkovito črpanje teh sredstev. Sklad smo morali porabiti do konca, naj bi porabili do leta 2009, 2013. ta instrument, ki je bil vključen v nacionalni regulatorni okvir v Španiji, zaradi vira sredstva in pa tudi delovanja naše uprave, mora predvidevati tudi razporeditev sredstev na vse avtonomne regije v Španiji, kar pa se še ni zgodilo. Posledica večletnega finančnega okvira je to, da bomo ta instrument nadgradili. Dodatnih 220 milijonov evrov ne bi vključili v ta instrument in namen te nadgraditve je tudi skladen z izvajanjem določb za banke. Torej, da se zagotovi določen del sredstev za majhne in srednje velike podjetja. Trenutno izvajamo nekatera bolj, nekatera bolj tradicionalne finančne instrumente. Vsi so v fazi eksante ocene kot so omenili že nekateri govorniki pred mano. Sedemnaest finančnih instrumentov naj bi torej promovirali po različnih regijah. Zaenkrat še nimamo konkretnih zneskov, vendar pa na osnovi ocene naj bi pridobili vsaj 1,5 milijarde evrov sredstev. In s tem se približujemo sredstvom, ki smo jih zagotovili v prejšnjem proračunskem obdobju v Španiji. Čeprav se viri v celoti povečujejo. Zdaj pa še vizija španskih pristojnih organov glede uporabe finančnih instrumentov. Kaj so pozitivne plati in kaj so negativne plati. Ena od prednosti je, da je mogoče sredstva ponovno uporabiti, o tem so govorili že prejšnji govorniki. Takšen pristop nam omogoča tudi najboljše upravljanje z tveganim kapitalom in investicijam. Seveda moramo zagotoviti nekakšen finančni instrument za takšne primere. Ne. Predstavljam si, kako bi lahko bilo drugače. To predstavlja tudi nekakšno alternativno obliko državnim posojilom oziroma državni pomoči. Če lahko zagotovimo dovolj sredstev nekemu podjetju, lahko podjetje poskrbi za vzvod posojilom. S končnim dobičkom je torej mogoče odplačati posojilo. ne da bi morali pri tem tvegati likvidnost. likvidnost. To je eden od pozitivnih vidikov. Situacija z obrestnimi merami zdaj je takšna, da je dobro zagotoviti likvidnost podjetij na ta način. Dobro je torej, da urejamo stvari na ravni EU. To je gotovo ena od prednosti. Na to pa še stroški upravljanja. Por tanto, no se consumen eh, recursos de asistencia técnica sredstev ne porabljamo v celoti. Predvsem gre za dodatno tehnično pomoč. Ena od drugih prednosti je možnost uporabe zasebnega kapitala, poleg predvidenih sredstev. Tako se lahko opremo v čim večji meri na izkušnje iz zasebnega sektora in uporabimo tudi bančne sisteme posamezne države članice. Še nekatere druge prednosti bi lahko omenili. Če imemo, imamo instrumente, s katerimi upravljamo na ravni EU, lahko zagotovimo sofinanciranje do 100 odstotkov. Prej sem omenil pobudo za MSP. To pomeni, da je nacionalno sofinanciranje v tem primeru nič. Opredeliti je treba torej le, koliko sredstv potrebujemo, to sporočimo Evropske komisije, potrebujemo x milijonov evrov in ta znesek se prenese brez kakršnega koli nacionalnega sofinanciranja. Vsaj v teoriji je tako. Na to bi predvidela tudi možnost finančnega instrumenta, ki bi lahko zamenjal cel sklop politike, Tam je predvidena 10-odstotna premija v smislu sofinanciranja. Pri sofinanciranju mogoče Evropsko komisijo prositi tudi za umestno plačilo, pri čemer je treba upoštevati tudi pričakovanje glede nacionalnega deleža sofinanciranja ni treba torej že od samega začetka odobriti vsa sredstva, pa kljub temu lahko pridobite sofinanciranje strani Evropske unije. Tudi izkušnje Evropske investicijske banke so zelo pomembne. Gre za nekakšen izvršni organ, torej Evropska investicijska banka, in zato ni treba organizirati nekakšnega ločnega razpisa. Kot sem že omenil, so instrumenti že vnaprej opredeljeni, to je še ena prednost. Če razpis organiziramo v področju države članice ali regije, je težko izpolnevati vse zahteve predvidenih finančnih proizvodov. Bi pa lahko to uporabili kot osnovo za izboljšave. Na to pa še prioritete za tematsko osredotočenost v naslednjem obdobju. Raziskave in razvoj, inovacije, konkurenčnost MSP, nizko oglično gospodarstvo in tako dalje. Če se gledamo primere nizko ogličnega gospodarstva, govorimo torej o energetski učinkovitosti, o privrčevanju energije, gre zavrčevanje, na osnovi katerega je toliko lažje odplačati posojilo in to je tudi osnova za konkretno izvršljivost finančnega instrumenta. To je torej še ena od prednosti. teh instrumentov. Ena od težav, ki so jih omenili tudi drugi govorniki, pa je to, da niso vse rešitve primerne za vse uporabnike. Zakaj se prisotni organi ne lotijo takega financiranja vedno zlahka? Stvari so komplicirane, to je dolgotrajen proces, težko je upoštevati tudi smernice Evropske komisije, gre za izčrpen, dolgotrajen proces in upravni organi, ki se želijo izogniti tveganjem, torej nimajo dovolj časa. Želijo poskrbeti za to, da bi se izognili težavam in da bi vse upoštevali. Na to pa še sami finančni dogovori, ki narekujejo tem finančnim instrumentom. Tudi to predstavlja zelo kompleksen postopek tudi sodelovanje z Evropsko investicijsko banko je zelo težavno. Veliko smo morali uložiti v pogajanja. Pri prvih projektih smo potrebovali kar eno leto, zato da smo lahko pridobili podpise za vse dogovore. Tukaj ni šlo le za finančne dogovore, ampak je šlo tudi za človeške vire in tako dalje. Številni finančni instrumenti za nekakšne novince, kot smo tudi mi, niso ravno najbolj dostopni. To zahteva zelo veliko administrativnih obremenitev. Tisti, ki upravljamo z sistemi financiranja, smo bolj navajeni z upravljanjem nepovratnih sredstev in pomoči. Novih finančnih instrumentov pa ne poznamo najbolje in zato imamo glede njih tudi pomisleke vse občasno. Še nekaj na kar ne smemo pozabiti, je kompleksna narava pogajanj. Včasih se znajdemo v nekakšni kafkajeskni situaciji. Prej so bile določbe veliko bolj enostavne, zdaj pa imamo številne člene in pa izjeme, ki jih je zelo težko preučiti in upoštevati. Mislim, da imamo tudi več kot 14 smernic, ki jih je objavila Evropska komisija glede samega izvajanja finančnih instrumentov. Finančni instrumenti torej niso tako enostavni v smislu uporabe. Poleg tega je treba upoštevati celo kopico regulativnih omejitev. Opazili smo, na primer, težave pri združevanju pomoči in finančnih instrumentov pri enem od projektov. Pred eh, nedavnim smo se znašli v situaciji, ko smo omenili, da je kombiniranje teh dveh sistemov enostavno. Evropska komisija je dejala, da je to res. Na teh dveh stranih njihovih odgovorov pa smo gotovili, da stvari vendarle niso tako preproste. To je tako, kot da bi trdili, da so stvari v teoriji izvedljive, v praksi pa se izkaže, da gre za nekaj čisto drugačnega. Ustvarja se torej določena pravna negotovost, kljub uredbam se pojavljajo nekatera protislovja znotraj določb, zaradi česar jih je težko izvajati in spoštovati. V nekaterih primerjih gre dejansko za nekakšen met kovanca, potem pa držimo pesti in upamo, da se bodo stvari končale kar najbolje. Še nekateri vidiki so vizen na to temeljno problematiko. Na koncu koncev pa ta finančni instrument res presega okvir tega, kar bi sicer tradicionalno obravnavali kot finančni instrument na nacionalni ravni. Torej, ko ne uporabljamo sofinanciranja. Na to pa še informacije. Te so zelo izčrpne, veliko podrobnosti je predstavljenih glede samih predpisov, obrestnih mer in tako dalje. Pri subvencijah je ponovadi treba pojasniti, kako je z javnimi izdatki, kakšne so bile izvedene investicije, kakšni so bili rezultati. Tukaj pa govorimo o posojilih, torej o odobritvi posojila. Treba je torej poskrbeti za likvidnost udeleženih subjektov, kar je tudi osnova za to, da naj bi predvideli ustrezno vračilo sredstev. Težko je ugotoviti, kako se stvari letiti. Če govorimo o krožnem gospodarstvu ali pa tveganem kapitalu, Ni jasno, kdaj je treba sprejeti stališče, takrat, ko se sredstva odobrijo ali pozneje, ali pri tem za izračun uporabljamo osnovo izdatkov ali tveganje kapitala ali kakorkoli že. Kako je potem, če se stvari ne ujemajo za izhodišnjim poslovnim modelom ali načrtom, ali je treba potem sredstva vrniti ali ne? Veliko težava torej izhaja is soočanja s težavnimi vidiki teh instrumentov. Pogovarjali smo se tudi z regionalnimi pristojnimi organi, ki so se dogovorili z revizijskim organom, to smo skušali storiti na nacionalni ravni. Moram pa povedati, da je zelo težko poskrbeti za to, da bi revizori pri tem postopku sodelovali. Potem pa še akteri iz zasebnega sektorja imajo kar precej pomislekov glede uporabe takšnih instrumentov. Če razmišljamo o tem, kako bi zagotovili zasebni kapital, potem je treba razmišljati tudi o tem, kakšne naj bi bile posledice. Poskrbeti moramo za večjo gotovost, sicer ne bomo mogli priskrbeti zasebnega kapitala. namesto da preverjamo upravni organ, se opravi nekakšno notranjo revizijo, pri čemer pa se pojavljajo različne težave. Ljudem je ponovadi ljubše uporabljati finančne instrumente, s katerimi upravlja Evropska investicijska banka. Zdi se jim, da bodo za njihove potrebe in prečakovanje bolje poskrbeli. In to je gotovo dober razlog za to, da se s finančnimi instrumenti upravlja na ravni EU. Eh, Tudi če sredstvi upravlja posrednik, ponovadi ni posebnih težav. Nekateri znotraj tega sistema uporabljajo enako stroge predpise kot v primeru pomoči. Imate na primer javni organ, ki financira inovacije in zagotavlja pomoč. In ti pristojni organi ponavadi ugotovijo, da so te določbe precej enostavne. Na to pa naj spregovorim še o nekaterih novostih iz uredbe Omnibus. Mislim, da je to, kar je najbolj zanimivo, to, da ugotovimo, kakšne možnosti imamo na voljo v praksi. Kaj dobimo iz sklada za strateške naložbe iz Junkarevega načrta in kako je mogoče to vključiti tudi v instrument za upravljanje sredstvi na ravni Evropske unije. Ko govorimo o financiranju do stopne desetih odstotkov, ali pa do stotih odstotkov. Tukaj gre za nekoliko drugačno situacijo kot v primeru pobude za majhne in srednje velike podjetja. Še nekaj, kar je zanimivo, je to, da za pobudo za MSP ne potrebujete nujno posvečenega programa, tako kot zdaj. To je lahko mogoče zgoditi vzdolž druge prioritete. Na to pa nas nekaj skrbi. Kako je z revizijskimi sistemi, skrbi nas namreč to, da Evropska investicijska banka lahko nekatere stvari izključuje iz revizije ali pa preverjanja tudi na nacionalni ravni. Težava je v tem, da zahteva za preverjanje na terenu ne velja le za Evropsko investicijsko banko, ampak tudi za vse pristojne organe, ki z njo sodelujejo. Gre tudi za primarne upravičence. Težava je v tem, da ni zagotovljena ustrezna doslednost pri preverjanju. Stvari presegajo realne okvire in lahko bi se znašli precejšnji zmedi, če bomo upravljali revizije, reviziji. Obenem pa seveda obstaja možnost, da se nekatere stvari ne pregledujejo, so izključene iz revizije. Ponovil bom še nekaj, kar je bilo že rečeno. Praksa glede upravljanja s finančnimi instrumenti treba uskladiti z finančnimi instrumenti izven sklada. Torej izven sklada ISIF. E potrebujemo torej kratko jedrnato, jasno uredbo, ne bi smeli preveč regulirati teh mehanizmov. Obenem pa bi morali razmišljati tudi o tem, da ne bi stvari obravnavali na enak način kot nepovratna sredstva. Predvsem, ko gre za eksante preverjanje in nadzor. Ne moramo torej enako obravnavati nepovratnih in povratnih sredstv. finančna podpora, ki jih zagotovijo ti finančni instrumenti, so torej osnova za izvedbo projekta. To, kar velja za projekt, moramo poštevati pri vsaki obliki nepovratnega sredstva. Morali bi se izogniti pretiranim ali pa odvečnim zahtevam. Prej sem že omenil, kato, kako težko je kombinirati pomoč in nepovratna sredstva s temi finančnimi instrumenti. V uredbi je zapisano, da finančni instrumenti iz ESIF-a morajo biti ločeni od drugih oblik pomoči. Torej, če je zagotovljenih 10 odstotkov nepovratnih sredstev za posamezen projekt, na to pa se predobiva dodatno pomoč z povratnimi posojili. Potem, če želimo pri tem uporabiti jamstveni sklad, to enostavno ni mogoče, seveda je to težko razumeti. Še eno priporočilo. Mislim, da bi morali spoštovati tudi soverenost nacionalnih organov. Oni bi morali imeti možnost avtonomno oblikovati finančne instrumente skladno z zakonodajnimi okviri in nacionalnimi interesi. Ne smemo pa oblikovati pretiranih določb, ki bi veljale za to. Slediti moramo priporočilom. Pomembno je torej spoštovati nacionalno in regionalno zakonodajo ter tudi zakonodajo na ravni Evropske unije pri oblikovanju finančnih instrumentov. In pri tem moramo biti zelo odločni. To sem želel povedati. Izvolite. Hvala. Muchas gracias, senor Alonso Pardo. Um, I will now take the opportunity. Najlepša hvala. Sedaj pa imam priložnost, da toplo pozdravim tudi nekaj obiskovalcev, ki so se nam pridružili. Gre za zelo ugledno skupino. In sicer gre za predsednike parlamentarnih odborov z celotnega sveta, ki se udeležujejo v seminarja glede krepitev zmogljivosti danes eh, in jutri bo potekal ta dogodek. In kot podpredsednik bi vas rad lepo pozdravil v Evropskem parlamentu. Tako, sedaj pa se spuš, spustimo še globlje v fascinantni svet finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev ter drugih oblik financiranja. Uh, Ne na zadnje bomo oddali besedo gospe Zuzani Hargitaj, ki bo predstavila morda bolj komparativen pogled na razliko med finančnimi instrumenti in nepovratnimi sredstvi. Besedo vam predajam za 20 minut. Najlepša hvala. Hvala za povabilo na današnjo razpravo. Najprej bi podala nekaj pogledov v imenu Evropske banke za obnovo in razvoj. Za tiste, ki niste najbolje seznanjeni z um, to institucijo, ki ima zelo dolgo ime, smo mednarodna finančna institucija, ki se osredotoča na razvoj zasebnega sektorja. Torej, več kot 75 odstotkov našega portfelja se giblje v okviri zasebnega sektorja. Delujemo v osrednji in vzhodnji Evropi Evropi, tudi v danesih državah članicah Evropske unije, ki so se pridružile Evropske unije bodi si v letu 2004 ali 2007, delujemo pa tudi v Grči in v Cipru. Cene oblikujemo na podlagi tržnih cen in delujemo v omenjenih državah, v kateri delujemo na podlagi načela dodatnosti. V teh 12 državah članicah Evropske unije je naša dodatnost odvisna od razpoložljivosti Evropskega sklada za strateške naložbe. In zaradi tega je financiranje naše banke dokaj nizko. Osredotočamo se bolj na kapitalsko financiranje, na financiranje zasebnih podjetij in na tisto, kar imenujemo prehod na zeleno gospodarstvo, torej na nizko oglično gospodarstvo, če uporabim terminologijo Evropske unije. Sedaj bi se rada osredotočila na dve ali tri področja, ki so nekoliko drugačne od tega, kar so povedali govorce pri nami. Najprej, ali še vedno potrebujemo nepovratno sredstva? ker eh, kot samoumevno jemljemo oblikovanje in uporabo finančnih instrumentov, o čemer so go govorili tudi eh, govorci pred eh, menoj. Zdi se, da smo se sedaj popolnoma preusmerili na finančne instrumente. Nepovratna sredstva pa se zagotavljajo na področju transporta, financi energetike in financiranja MSP in tudi, ko gre za druge javne storitve. Drugo vprašanje, ki bi ga zastavila, je, ali so lahko finančni instrumenti dobro namestilo za nepovratna sredstva oziroma kako bi lahko združili obe obliki financiranja. Ampak preden se spustimo situacijo v teh 12 državah članicah, bi spregovorila o EBRD in uporabi nepovratnih sredstev zunaj Evropske unije, kajti tam nimamo vpliva. Gre za uporabo nepovratnih sredstev v sredozemlju, na zahodnem Balkanu, v Južni Evropi in vzhodnji Evropi. Tu lahko oblikujemo zadeve. Ko pa gre za ugodnejše financiranje, pa se bolj osredotočamo na tretje države. Torej, ugodno financiranje je bolj usmerjeno v tretjih državah kot v teh državah Evropske unije. Tu financiramo dejavnosti, ki naj bi prvotno bile finančno in pridobitno pogojene. Preučuje, predstavila bom, kateri so upravičenci, ki jim pomagamo, na katerih sektorjih delujemo in ali podpiramo posamezne regije v posameznih državah članicah. Nekaj načel je, ki jih spoštujemo pri zagotavljanju nepovratnih sredstev, ko gre za sredstva EBRD, ko gre za financiranje območja Old Maroka, Ukrajine, Srednje Azije in eh, Južne Evrope. Najprej, treba se izogniti izrinjanju zasebnega sektorja in svojim deležnikom, tudi tistim znotraj Evropske unije, je treba pokazati pri vsakem projektu, da smo opravili tržni preskus kar pomeni, da je treba prilagoditi uporabo nepovratnih sredstev, tako da se lahko izognemo odvisnosti od pomoči. In uh, na se pri sektorjih, na katerih uh, smo pri delujemo, moramo zagotoviti dolgotrajno ekonomsko vzdržnost. Projekti morajo biti sposobni s časoma preživeti brez pomoči. Oblikovanje reformne politike pomeni, da je naš mandat pravzaprav ta, da nihče, noben končni upravičenec ne ostane nespremenjen. Glede neporatnih sredstev in ugodnega financiranja, tu gre za področja, kjer bi morali zagotoviti dovolj financiranja že prek eh, mešanih eh, sredstev na podlagi tržnih instrumentov. Tu se treba odzvati na zunanje dejavnike in na nepopolnost trga, na mm, vprašanje cenovne dosegljivosti in tu bi radi podprli tiste, ki so pionirji in ki kažejo velike obete glede uspeha na trgu. EBRD zelo previdno uporablja nepovratna sredstva in ugodno financiranje, zato da bi zagotovili največji možni vzvod. Ugodno financiranje in uh, nepovratna sredstva zagotavljajo vzvod, ki znaša pet do sedemkrat večji vzvod kot sredstva, ki se lahko zagotovijo iz eh, privatnega sektorja. Glede nadaljnih komentarjev. Osredotočila se bom na področje financiranja EBRD, ki so področja, ki ustvarjajo dobiček. Prisotni smo na področju transporta, energetike, infrastrukture, kapitalskih naložb, pa financiranja MSP-jev in tudi na področju prehoda na nizkooglično gospodarstvo. Po našem mnenju se dobra zasnova začne kot smo videli v trenutnem večletnem finančnem okviru pri pripravi večletnih programskih načrtov. In to je tista faza, ko bi se v idealnem primeru za ugodno financiranje in nepovratna sredstva pripravila predhodna ocena. In uh, sogovorniki so omenili, da so uh, takšne predhodne ocene lahko dolge tudi po več kot 150 strani in že veliko sem jih prebrala. In tam je treba najti utemeljitve za posamezne naložbene strategije za uporabo nepovratnih sredstev in za uporabo drugih instrumentov. Veliko informacij glede tega, kako financirati in ali je projekt upravičen, pa manjka. In pogosto bi prek reform lahko zagotovili bolj trajne rezultate. In v srednji in jugovzhodnji Evropi smo videli ta premik proti finančnih instrumentov prav na teh področjih. In tu ne imamo v mislih um, zdravstvenih uh, storitev ali izobraževanja. Šlo je za zelo mokotrpen po postopek. Uh, javni organi so zelo, zelo težko dostopali do nepovratnih sredstev. In pri nepovratnih sredstvih je treba zagotoviti veliko bolj zapleteno izvajanje same pomoči kot v primeru finančnih instrumentov. Kaj pa je dobrega pri uporabi nepovratnih sredstev? Nepovratna sredstva lahko odigrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju sredstev za projekte, ki ne ustvarjajo dobička. Tako smo recimo sofinancirani obnovo lokalnih cest takšna dejavnost samo po sebi ne ustvarja dobička, samo posredno. Ampak eh, posredno je bil učinek na koncu zelo velik, tako smo lahko izpolnili cilj eh, regionalne integracije. Gre za sredstva, ki jih lahko zagotovimo, ko ni možno pritegniti zasebnih sredstev in posojil. Gre recimo za zagonsko podjetje, za in inovativno financiranje in za projekte, ki se nanašajo na ložbe v infrastrukturo ali v okoljske ukrepe. In ne nazadnje, nepovratna sredstva lahko zagotovijo regionalne izpolnjevanje regionalnih prednostnih nalog, ki bi jih drugače lahko dosegli v petih ali desetih letih. Sama zagovarja zelenitev, tako da bi tu omenila predvsem prehod na nizkooglično gospodarstvo. To je prehod, s katerim ne smemo odnaš, odlašati. Nepovratna sredstva pogosto uporabljamo na veliko bolj enostaven način zaradi že nabranih izkušenj in okrepljenih zmogljivosti. Predlagala pa bi, da bi pri oblikovanju nepovratnih sredstev upoštevali kontekst uporabe nepovratnih sredstev in, se, in dobro bi se bilo vprašati, kako lahko zagotoviti kombiniranje z drugimi sredstvi, bodi si sredstvi Evropske unije, Evropskih skladov ali sredstvi mednarodnih eh, naložbenih eh, bank. V primeru kombiniranja pa je zagotavljanje sredstev veliko bolj kompleksno. Tudi na področju transporta ta vidimo koristi od nepovratnih sredstev. Videli smo, da smo dosegli veliko uspeha, ko gre za evropske projekte povezovanja. Omenila sem primer eh, regionalnih cest, morala bi omeniti tudi primer železnic. In eh, to bo tudi glavna tema, ki se bo vedno znova ponavljala v naslednjih desetih minutah mojega prispevka. Tu gredo različna sredstva z roko v roki. Ne bi pa radi odlašali z uvedbo dobrih reformnih politik ali pa nizkih um, pristojbin za uporabo infrastrukture. Radi bi, da se bolj posvetimo takošnjemu izvajanju projektov in uporabi nepovratnih sredstev. Tudi pogodbe za vzdrževanje cest bi morale biti del iz, izvajanja tovrstnih projektov. In ne pozabimo, da na področju transporta Prav tako lahko razmišljamo o tem, da bi k sodelovanju povabili tudi zasebni sektor pri izvajanju. Nekaj dobrih eh, primerov lahko vidimo naprimer na Slovaškem. Finančne instrumente so tam uporabili za spodbujanje naložb v avtoceste in za javno-zasebno partnerstvo. Nepovratna sredstva lahko zagotovimo tudi za spodbojanje medregionalnih povezav in za zagotavljanje varne oskrbe z energijo v Evropi. Nedavno, pred dvema tednoma, smo se odeležili zelo intenzivne razprave glede stroškovne analize, ali lahko v okviru instrumenta za povezovanje Evrope lahko uporabimo nepovratna sredstva za povečanje učinkov ali to upoštevajo tisti, ki odločajo pri razporeditvi stroškov. Pri dodelitvi stroškov je treba razmisliti tudi o elementu nepovratnih sredstev. Če ugotovimo, da, na, da so na voljo nepovratna sredstva in da ugodnejših možnosti financiranja ni, bi morali izkoristiti takšne spodbude. Na področju komunalnih storitev smo v srednji in jugosodnji Evropi videli veliko projektov, predvsem ko gre za upravljanje z vodami in uh, odpadki. Veliko izmed teh projektov ne bi bilo izvedenih brez nepovratnih sredstev, vendar pa je treba predvideti še dodatne reforme, ki jih bo podprla tudi EBRD. Ključno je, da tu zagodava, zagovarjamo tudi reformo politike. Tu gre za regionalizacijo komunalnih storitev, za pristojbine, ki se ki pokrijejo stroške in eh, dodatne subvencije za postopno uvajanje pristojbin, ki bi pokrile stroške. Obene bi morali okrepiti sodelovanje zasebnega sektorja, sploh ko gre za upravljanje z trdnimi odpadki. Morali bi spodbujati tudi uporabo nepovratnih eh, sredstev za zagotavljanje reform. Na področju financiranja smo videli, da smo na področju inovacij in financiranja zagonskih podjetij zelo dobro izkoristili nepovratna sredstva. Predvsem v sredstva iz obzorja 2020 predstavljajo zelo dober dopolnilni instrument eh, v odnosu do nepovratnih sredstev. Nepovratna sredstva lahko uporabljamo kot eh, spodbudo in kolegi so se pri naložbah v energetsko učinkovitost osredotočali na ukrepe, ki bi zagotovili vzdržnost projektov. EBRD je predvsem na Polskem, na Slovaškem in v Bolgariji podprla projekte, pri katerih je 10 ali 20 odstotkov vseh sredstev prišlo iz nepovratnih sredstev, vseeno pa smo na ta način lahko zagotovili veliko boljše izvajanje projekta. Finančni instrumenti se zdijo bolj zapleteni kot nepovratna sredstva, vendar ni nujno, da je tako, kajti pri finančnih instrumentih gre za kapital, za jamstva, za posojila in pri tem se soočamo s težavami pri upravljanju. Vloga nepovratnih sredstev za odzivanje na tržne vrzeli je verjetno veliko bolj konkretna kot ta argument, da je treba predvideti nujno nepovratna sredstva. Nepovratna sredstva so tudi veliko bolj privlačna kot uporaba težko razpoložljivih finančnih sredstev. Nepovratna sredstva lahko tudi recikliramo zaradi izterjave izgub. Prav tako nepovratna sredstva k sodelovanju bolj pritegnejo zasebni sektor. V južnji in vzhodnji Evropi so finančni instrumenti še vedno v svojih povojih, zaradi tega, ker eh, zahtevajo velike zmogljivosti glede izvajanja in natančno načrtevanje. Zato ni naključno, da preučujemo prav tiste države, članice, ki sodelujejo z regionalnimi razvojnimi bankami in nacionalnimi agencijami, ko gre za uporabo finančnih instrumentov. Prav zato se ustvarjajo tudi skladi za izkoristek finančnih instrumentov, zato da se na enem mestu združi vse potrebno znanje glede izvajanja finančnih instrumentov. Sedaj pa bi izpostavila dve področji, kjer je uporaba finančnih instrumentov problematična. Najprej, tu gre za uporabo jamstev v odnosu do nepovratnih schem. Nekateri govorci so že izpostavili vlogo usporednih schem, naprimer, ko gre za financiranje MSP-jev na določenih področjih. Eno izmed področji, ki bi ga radi izpostavili, je, da je treba poenostaviti finančne instrumente na nacionalni ravni in na evropske ravni, ker prihaja do kalnibalizacije trga. In finančni instrumenti so eno izmed področji, ki nas skrbi. Če so, to, če so nepovratna sredstva uporabljena sporedno s finančnimi instrumenti, se lahko znajdemo v zelo težavni situaciji. Zelo težko se je, na primer, v primeru MSP odločiti, katere projekte bi lahko podprli. In tudi vlade na to zelo težko ocenjujejo rezultate posameznih projektov. Še eno področje, kjer smo videli pravi plas finančnih instrumentov, eh, se nanaša na zagotavljanje kapitalskih sredstev. Naš občutek je, da je stopnja financiranja za zasebne kapitalske sklade v Južni in Vzhodnji Evropi zelo dobra. Primankuje pa projektov, ki so upravičene do financiranja. Potrebujemo pa več eh, sredstev za financiranje inkubatorjev za nova podjetja. Vendar pa zato potrebujemo zelo dobre finančne upravitelje, ki, imajo, ki so si nabrali številne izkušnje na tem področju. Izbira pravega upravitelja sklada je tako zelo pomembna, če želimo vzpostaviti trge finančnega kapitala in če se želimo odmakniti od posameznih operacij financiranja. Videli smo veliko javnih skladov, ki so financirali MSPS s premalo kapitalskimi sredstvi vendar pa, če ste MSP s premalo sredstvi, še niste upravičeni do dodatnega financiranja. Upravitelji skladov eh, morajo upoštevati kriterije za to, da lahko okrepijo delovanje svojih eh, skladov. Če v primeru posameznega podjetja ugotovijo, da podjetje nima dovolj sredstev in da nima nadaljnega potencijala, potem ni razlogov za zagotavljanje sredstev. Omenila sem že, da smo se morali obadati z predhodnimi ocenami v primeru MSP-jev in te predhodne ocene so bile v veliki meri nesmiselne, kajti niso vključevale nobenih indikacij glede tega, kako bi jim lahko prilagodili finančne instrumente, niso upoštevale odnosa med nepovratnimi sredstvi in finančnimi instrumenti in tudi obeti za nadaljne rezultate na podlagi finančnih eh, instrumentov instrumentov niso bile predstavljene. Omenila bi tudi pogojenost, vendar bom tu zelo previdna. Pri naložbah in financiranju MSP-jev ter financiranju projektov energetske učinkovitosti je treba upoštevati tudi doseg nepovratnih sredstev tu se ne bi smeli osredotočati samo na vlogo nepovratnih sredstev kot na domestilo na nacionalnih sredstev, temveč bi morali s tem zagotoviti tudi dolgotrajno vzdržnost eh, projektov in zmožnost preživetja brez dodatne pomoči. In na zadnje bi jo pozvala še, da programe za nepovratna sredstva ukrepite tudi z vidika tehnične pomoči. Uh, Ko govorimo z nacionalnimi promocijskimi bankami ali skladi, pravijo, da nimajo dovolj sredstva za financiranje tehnične pomoči. Mi sedaj pomagamo tudi pri upravljanju finančnih instrumentov in z tega vidika je tehnična pomoč zelo pomembna. Tako lahko ukrepimo tudi zmogljivosti končnih upravinčencev. Pa naj gre za upravljanje z trdnimi odpadki ali za upravljanje MSP-jev ali oblikovanje projektov ali pa za okrepitev zmogljivosti finančnih posrednikov, tako da bi lahko zagotavljali posojila za energetsko učinkovitev. Na nobeno izmed teh potreb se ne moremo odzvati, če ne zagotovimo dovolj tehnične podpore. Na tem področju smo zbrali veliko zamisli in mislim, da smo izpostavili, nek izpostavili nekatere izmed tistih zamisli, ki jih bomo izvajali v prihodnje tudi z organi upravljanja v 12 državah članicah Južne in Vzhodne Evrope, v kateri smo prisotni. Včeraj smo se sestali s komisijo glede programa za zunanje naložbe in spregovorili smo o prihodnji uporabi jamstev. Nekaj novih zamisli smo slišali glede tega, kako bi lahko izkoristili zasebne sredstva za javno dobro, tako da bi mobilizirali zasebni sektor. Menimo, da bi to, kar se bomo naučili mm, na področju zunanjih posojil, lahko uporabili tudi na interni ravni znotraj Evropske unije. Najlepša hvala, hvala za predstavitev in hvala, da ste bili točni. Sedaj pa je čas, da pričnemo z razpravo. Začeli bomo z vprašanji in odgovori. Najprej bi rad pozdravil gospod Rubijal, ki je glavna poročevalka za to področje. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Ko sem poslušala predstavitve, sem si zapisala naslednje vprašanje. Se mi pa zdi, da je zadnja govornica deloma že odgovorila na to moje vprašanje. Zdi se mi, da ste analizirali uporabo finančnih instrumentov in nekaterih proizvodov. Dejali ste, da nekateri instrumenti delujejo zelo dobro, drugi pa so dokaj zapleteni. Govorili ste sploh o instrumentih, ki se nanašajo na ustvarjalni sektor in kulturo. Zanima me, katere finančne instrumente bi morali ohraniti glede na trenutno stanje in glede na trenutno stopne produktivnosti. Zanima me tudi, katerih in instrumentov bi se morali znebiti v prihodnje. Zanima me tudi, kje, na katerih področjih je treba konsolidirati uporabo finančnih instrumentov. Govorili ste o naložbah in o možnosti uporabe proračunskih sredstev in o, dejali ste, lahko, da lahko skupaj s finančnimi instrumenti se odzovemo na vse potrebe. Clarity. Najlepša hvala, Ajder. Mislim, da se je zastavila vprašanje vsem govorcem. Za voljo jasnosti pa naj povem, da bom dal priložnost govorcem, da se takoj odzovejo na vprašanje poročevalke. Sami pa lahko določite, kdo se bo odzval. Nekdo bo moral prebiti let, prosim. Eh, se bom potrudil, hvala. Dejali ste, da prihaja do težav pri oblikovanju finančnih instrumentov za določene sektorje. In težava se recimo projavi pri ustvarjalnem sektorju. Govorili smo tudi o finančnih instrumentih pri krojenih eh, podjetnikom. Ne bi zagovarjal tega, da bi se združevalo potrebe in oblikovalo finančne instrumente za posamezen sektor. Nekateri sektori so bolj prilagojeni finančnim instrumentom, druge je treba zagotoviti donos in zato je treba uporabiti določena orodja in energetska učinkovitost Učinkovitost je eno izmed takšnih področji. Tam je treba razrešiti več težav pri uporabnikih, pri izvajalcih in eh, finančni instrumenti so lahko potencijalno izjemno koristni. Ko gre za jamstvene sklade in urbane sklade, recimo, je to sicer sprejemljivo, ampak tam se moramo še kaj več naučiti. So pa druga področja, kjer so finančni instrumenti lahko bolj učinkoviti. Uh, bi pa bil previden glede naslednjega. Številni ste dejali, dobro, imamo finančni instrument za mesta in sedaj pripravimo še finančni instrument za podeželje. Te logike ne razumem. Lahko si predstavljam, da bi lahko prišlo do nekaterih težav. Sedaj slišim to zamisel, da je treba te instrumente oblikovati posod, da bo to delovalo enako na podeželju kot v primeru zgradb. Nekatera podjetja lahko financira finančna industrija in zdi se, da lahko oblikujete tudi podjetja na področju kmetijstva in eh, ta podjetja bodo lahko popra poplačala naložbe, naprimer, ko gre za ribogoništvo, naprimer, ne moremo pa tega predvideti povsod. Moje glavno priporočilo bi torej bilo, da se ne osredotočamo preveč. Ko se določeno področje razvije, morda pride do trenutka, ko bo treba zagotoviti finančno podporo. Lahko pa se zgodi, da bo sektor sam postal tako učinkovit, da pomoč strani bank ali finančnih instrumentov ne bo potrebna, ker um, se res da lahko zgodi, da se situacija v nekem sektorju po dveh letih hitro spremeni in da ta sektor tako rekoč prerase potrebo po nepovratnih sredstev. To bi bile moje pripombe, sedaj pa bi dal besedo kolegom, ki bi radi moje pripombe še dopolnili ali izboljšali. Um, just... Gospa Hargitaj. Najlepša hvala, samo par pripombi podala, ki pa gredo pravzaprav v isto smer. Štiri zamisli so se mi utrnile. Najprej. Tu ponovno opažamo uporabo najbolj tveganega instrumenta, instrumenta, ki se nanaša na prvo izgubo. Tu gre eh, za uvaj, odzivanje na interese bank, kar pa je zelo nevarno, ko gre za zagonska podjetja manjka pa nam tudi finančnih sredstev Evropski uniji, ko gre za podjetniški dolžiniški dolg trg. Tu je kar nekaj elementov, dobrih elementov, ki jih lahko prenesemo iz združenih eh, držav, tako da bi lahko pozvali banke, da se vključijo tudi na trg tveganega dolžniškega kapitala. Drugo, kar bi omenila, kapitalske naložbe potrebujemo za spodbojevalce in za inkubatorje, zato da bi spodbojili naložbe. In tretje področje, ki ga je omenil že Jorge, pa bi to še enkrat omenila. In zaradi tega smo verjetno govorili proti instrumentu za financiranje na ravni Evropske unije. Tu gre za financiranje obnovljivih virov energije, za energetsko učinkovitost, torej za podnebne ukrepke. Uh, Veterna energija in solarna energija verjetno ne bi več potrebovali finančnih instrumentov, ampak lahko pa bi pod, pokrili sektor eh, bioenergije in prav tako bi lahko vzpostavili tudi lokalne ali regionalne platforme v okviru ESKA, zato da bi na široko spodbujali projekte za energetsko učinkovitost. In verjetno vsi pozabljamo na podjetja na področju kmetijstva. Ko gre za podjetnike na področju kmetijstva, si lahko zamislimo finančne instrumente, ampak um, tu nam zmanjkuje časa in tu veliko manjka na ravni Evropske unije in predvsem v južni in vzhodnji Evropi. Tam nam primankuje ustreznih finančnih instrumentov za to, da bi kmetijstvo bolj preusmelili v podjetništvo, namesto da bi bil sektor še vedno odvisen od nepovratnih sredstev. Uh, Alonso Pardo. Najlepša hvala. Gospod Pardo. Bueno, pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. O sea... Najlepša hvala. No, pravzaprav se strinjam s tem, kar so sta povedala kolega. Če pogledamo instrumente, ki jih trenutno vzpostavljamo, eden izmed njih, pravzaprav edini, ki eh, vključuje celotne države, zadeva energetsko učinkovitost, tako na javnem kot na zasebnem področju. Eh, Na tem področju je veliko potreb po financiranju, vendar pa moramo upoštevati dejstvo, da zlasti za zasebne eh, zgradbe je to zelo kompleksno na področjih, kot je naprimer, v državah, kot je naprimer Španija, kjer večina ljudi živi v skupnostih. Zakonodaja je zelo stroga, pogosto je potrebno soglasno odločanje, tako da je pravzaprav to vrstne situacije precej težko reševati. Uh, Laže to pri podjetjih in imamo pozitivne izkušnje z instrumentom, ki smo ga uh, vzpostavili leta 2013 in sicer gre za uh, podjet, podjetja, ki nudijo energetske storitve. V veliki meri gre tu za zasebni sektor uh, in pa še. Uh, In večino tega projekta je, so, kvar, so upravljali zasebniki. No, kar zdaj v energetske storitve je trg še v povojih, ampak eh, to lahko povem, kar zdaj v izvajanje v Španiji. Kar zdaj v preostale instrumente, pa se strinjam, da za zelo specifične sektorje finančni instrumenti niso posebno zanimivi. Vzpostavitev. Eh, to vrstnih eh, instrumentov mora biti vezana tudi na vrsto kapitala. Govorimo o tveganem kapitalu, o lasniškem kapitalu. Eh, ko gre za potrebo po financiranju, ni problem samo zagotavljanje sredstev. Vsaj v Španiji tam je tvegen kapital najbolj potreben na tistih področjih, kjer nimamo strukturnih sredstev ali kjer eh, obstajajo samo strukturna sredstva iz tradicionalnih programov in ta so v celoti počrpana. Tako da je morda nekako traumatično, uh, z vidika proračuna, če bi ta sredstva omaknili iz tradicionalnih programov. Tako da to predstavlja težavo. Tako da ni vedno vprašanje samo uh, pridobiti sredstva, ampak tudi kako, da bi uh, pridobili več eh, prožnosti na nacionalni ravni bi bilo pozitivno in korisno bi bilo, če bi imeli to vrstne tipe instrumentov, s katerimi bi lahko pokrili celotno državo. Uh, E, take so vsaj naše izkušnje z drugimi instrumenti, ki ne vključujejo sofinanciranja. Skratka, ne gre vedno za vprašanje virov. Zelo pogosto gre tudi za pomankanje dovolj kakovostnih projektov. Naprimer, e, ko gre za inovacije, semenski kapital, e, tudi na tem področju bi rekel, da vidimo precej možnosti. Vendar pa je na tem področju bistveno, da oblikujemo ustrezno politiko upravljanja z instrumentom. V preteklem obdobju smo vzpostavili instrument za inovativna podjetja. Uh, ta ni bil uh, sektorsko specifičen, ampak se je uporabljal za vse sektorje in imeli smo tudi finančne posrednike. Vendar pa zadeva ni delovala, ker uh, so zahteve uh, bile uh, zelo komplicirane. P to je bilo potrebno z vidika bančnega sektorja, uh, potrebno je bilo veliko naprejšnjih preverjanj in podobno. Kajti, uh, težko uporabimo uh, posrednika, ko gre za uh, širok sektor. Če pa gre naprimer za specifičen projekt za inovacije, pa je to uh, bistveno laže. Skratka, vse je odvisno od tega, kako je sam instrument zasnovan. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo še na desno. Gospod Bekovski, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo sem hvaležen za to razpravo in nasmihal sem se, ko sem prisluhnil nekaterim vašim komentarjem. Naš odbor včasih kritizira določene ukrepe, ki se jih izvaja s pomočjo finančnih instrumentov. Sam sem osebno zelo hvaležen za vaše predstavitve. Govorili ste o tem, da finančni instrumenti nudijo podporo zagonskim podjetjem, ki niso upravičena do dolgoročnejše podpore. Omenili ste tudi, da številna zagonska podjetja nimajo sposobnosti, da bi dolgoročno sama vodila in vzdrževala te projekte in to je problem. Sam sem, se pravzaprav že 13 let ukvarjam z zagonskimi podjetji in če si pogledam, kakšna zagonska podjetja financiramo z evropskim denarjem, so to podjetja, ki nimajo nobene logike, nimajo nobenega poslovnega načrta, niso sposobna preživeti, tako da pravzaprav mečemo denar skozi okno. Uh, ker ta zagonska podjetja niso sposobna preživeti dlje kot tri leta. Upoštevamo samo določene formalne vidike teh projektov, ne upoštevamo pa učinka, ki bi jih to vrstna zagonska podjetja lahko dosegala. Ne vem, ali prihaja do kakšnega spremljanja na trgu. Naprimer, lahko ima neko zagonsko podjetje odlično zamisel, ampak če ne zagotovijo, da se ta zamisel pravočasno patentira, se lahko pojavi nekdo drug, ki njihovo zamisel skupira. E, to pomeni, da je vsa podpora, ki smo jim jo zagotovili, e, nična. To je ena od težav. Potem je tu težava še izbira projektov, ki jih financiramo s finančnimi instrumenti. Naprimer, na Češkem smo financirali projekt, ki pa pravzaprav naprimer ima nobene veze s Polsko. Eh, tako da smo rešili nekaj na Češkem, ampak govorimo o Evropski uniji. Eh, denimo, da gre za cesto, ki nekam vodi, pa se konča na meji in potem se cesta na polski strani meje naprimer ne nadaljuje. Kaj takega predstavlja resen problem podobne države, vem, da obstaja tudi z drugimi projekti v Španiji in drugot. Potem pa je tu še splošna težava, da ima vrsta bank ogromno finančnih priložnosti, vendar enostavno niso pripravljene vlagati v bolj tvegane projekte ali pa v te projekte vlagajo bistveno manj kot v preteklosti naprimer na področju gradbeništva eh, niso konkurenčne določenim eh, finančnim instrumentom in podpori, ki je na voljo. Moja družina, naprimer, je imela veliko hišo. Šlo je za hišo, ki je bila zgrajena v 30 letih in zgrajena je bila pravzaprav kot eh, socialno stanovanje za eh, družine. Eh, Šlo je za zgradbo, ki je imela vrsto manjših stanovanj in lasnik je iz prihodka financiral druge projekte. Zdaj pa bi naprimer se pojavila priložnost, da za ta projekt izkoristim eh, kohezijske sredstva. Je naprimer to zelo problematično, zelo težko je v gradbeništvu ponuditi priložnost takim projektom. Eh, Tako da moramo razmisliti o tem, kako lahko finančne instrumente res najbolj učinkovito izkoristimo, tako da ne bodo ustvarjali konkurence, ki bi spodkopavala uveljavljene prakse v posameznih državah članicah. Tak je moj pogled. Eh, res bi bil hvaležen, če bi mi pojasnili, kako na stvari gledate vi. Omenjenih je bila vrsta držav in nasmihal sem se, ker se v številnih državah soočamo s težavami, ki jih ni mogoče rešiti brez učinkovitih, zakon, eh, učinkovitih organov pregona, eh, če denar izginja če se cene pri nekaterih instrumentih potrojijo, v takih okoliščinah je seveda zelo težko nuditi dejansko pomoč. In učinek vzvodja pri nekaterih projektih ni bil petkratni ali sedemkratni, temveč je bil pravzaprav ničen ali pa komaj da opazen. zlasti v primerjavi z projekti, ki so bili financirani iz komercialnih sredstev. No, slišali smo o zavrsto potencijalnih težav, bi kdo želel pokomentirati. Ne vidim pretiranega navdušenja. Morda lahko tudi sam na kratko stopim v razpravo in dodam, da če v posamezni državi članici se zgradi cesta, brez kakršne koli eh, zamisli ob začetku gradnje, da bi spostavili neko evropsko sinergijo, potem to pomeni, da ni neke samodejne evropske dodane vrednosti, da se zgradi nadaljevanje te ceste, sploh če niti v začetku ni bilo mišljeno, da bi se to nadaljevalo na drugi strani meje. To je samo moj komentar nasprotni komentar pravzaprav vašemu komentarju. Gospod Nunes Ferrer. No, samo naslednje bi želel povedati. Slišali smo dolg seznam eh, problemov. Kot pri nepovratnih sredstvih, finančni instrumenti eh, delujejo samo tako dobro kot eh, organi, ki so eh, odgovorni za upravljanje. Če se zgradi cesta, ki ne vodi nikamor, potem je ne bi smeli zgraditi, ne bi smela biti potrjena. Eh, Eh, seveda gre za to, da se denar vrača. Če, če pa zgradite nekaj, kar nima prihodnosti, potem eh, seveda se ta denar ne bo vrnil. Pri cestah se kaj takega lahko zgodi samo, če je javni organ tisti, ki vrača posojilo. Tudi to je mogoče. Lahko uporabi instrument in je potem javni organ tisti, ki eh, to odplačuje in lahko gradi neumnosti. Ampak kaj takega se res ne bi smelo zgoditi slabo upravljanje, slabo izvajanje, vse to povzroča težave. In to je eden od razlogov, zakaj finančni instrumenti niso prisotni v vseh državah in se ponekod ne razširijo. Zato, ker so pa zmogljivosti zelo nizke. Tiste države, ki so najbolj napredne, jih uporabljajo, ker imajo ustrezne zmogljivosti tudi za izbor eh, in za selekcijo. Torej. Uh, Tako da ne vem, če je to stvar samih uh, finančnih instrumentov, tudi ko gre za take ceste. To ni stvar finančnih instrumentov, ampak tistih, ki so potrdili projekt. Ampak se strinjam, da moramo tukaj ukreniti. No, še z moje strani, kar zdiva MSP-je in vrste podjetij, ki jih poskušamo podpreti. Tu mislim, da moramo res predvsem razmisliti o tem, koga podpremo, na kakšen način, pri kakšni se tega lotevamo tako, da podpiramo različne vrste finančnih instrumentov, ki so namenjeni različnim vrstam zagonskim podjetjem. Naprimer, imamo programe za običajna majhna zagonska podjetja, ki nimajo eh, nekih eh, ekstravagantnih idej, tem pomagamo pri financiranju dolgov. Za zelo inovativna zagonska podjetja, naprimer, pa imamo scheme tveganega kapitala. Tako da je seveda res zelo pomembno, kakšno podjetje želite podpreti. In potem je potrebno strukturirati finančni instrument skladno z potrebami te ciljne skupine. Vsi se strinjamo, da politični okvirni pogoji so zelo eh, splošni, namenjeni vsem oblikam javne podpore in želel bi samo omeniti, da imamo scheme tudi v Severni Afriki, eh, v državah, kjer so politični okvirni pogoji bistveno slabši od tega, kar poznamo v Evropi. Tako da je sveda potrebno prilagajati finančne instrumente, oblikovati specifične instrumente in pa v državah, tudi v državah, kjer so okvirni pogoji slabši, je vendarle mogoče uporabljati finančne instrumente. Najlepša hvala, gospod Spek. No, glede na to, da nam je ostalo nekaj časa, eh, ne vem, zdelo se mi je, da bi morda želeli dati še kak komentar. Ne? Če ne, pa če nimamo nadaljnih komentarjev in vprašanj, potem pa prosim pročevalko, da povzame in poda sklepe današnje predstavitve. Najlepša hvala. No, eh, ni tako enostavno podati nekih sklepov vsega slišanega, ampak seveda sem sama zelo pozorno spremljala vse predstavitve, eh, nekaj idej se mi je utrnilo, na nekaj vprašanj sem dobila odgovore, na druga tudi ne, ampak ena od eh, misli, ki sem jih imela v glavi, ko smo se odločili organizirati to javno predstavitev, je, da eh, moramo zasnovati finančne instrumente bolj sistematično. Uh, torej nepovredna sredstva v določenih primerjih, posojila v drugih primerjih, finančne instrumente v tretjih primerjih. Vprašanje pa je, ali je mogoče opredeliti specifične značilnosti, ki potem samodejno narekujejo uporabo enega, drugega ali tretjega instrumenta. Mislim, da so prispevki naših gostov pokazali, da je to odvisno od vrste faktorjev, od države, sektorja, eh, sredstev, ki so na voljo, ali obstajajo možnosti kombiniranja. Tako da neke tako enostavne matrice, kaj uporabiti, kdaj, ni mogoče vzpostaviti. Eh, različni govorniki so opozarjali na potrebo po širši opredelitvi uporabe finančnih instrumentov. Eh, in na ta način bi lahko tudi instrumente bolje prilagajali specifičnim potrebam nacionalnih eh, okoliščin. Eh, to lahko razumem, ampak eh, z vidika političnih odločevalcev eh, Eh, mi seveda želimo tudi določene temeljne smernice za ukrepe in seveda je vedno težko naprej opredeliti, ali smo pri tem nabor preveč omejili ali pa smo po drugi strani pustili preveč manevrskega prostora. Eh, predvsem eh, je potrebno zagotoviti, da bodo tudi določeni sektori dobili dostop do financiranja iz evropskega proračuna. Eh, kajti eh, z uskim pristopom, ki ga imamo doslej, očitno ne dosegamo svojega cilja. Potrebno pa je seveda vzdrževati tudi ravnovesje med uporabo javnih sredstev na eni ter uporabo finančnih instrumentov na drugi strani. vse je seveda odvisno tudi od eh, potreb in zahtev. Eh, nujno je, da so seveda taki projekti eh, sposobni ustvarjati prihodek, finančne tokove in tudi z tega vidika je potrebno razmisliti o bolj enostavnih eh, zahtevah glede upravljanja in tako dalje. Seveda se zavedamo, da gre za javna sredstva, ne gre za subvencije kot take, ampak vendarle tudi tu obstaja možnost, da se javna sredstva izgubijo, če naprimer projekt ni bil dobro zasnovan ali če se zgodi kaj nepredvidljivega. V takem primeru je ta denar za evropski proračun izgubljen. No, seveda bi bilo pretirano, če bi predvideli tu enake zahteve kot za nepovratna sredstva, ampak kot rečeno, vendarle gre za javni denar, tako da je določena mera nadzora nujna. Ko bomo govorili o novih finančnih instrumentih, eh, s čimer se ukvarjamo že od začetka mandata, uh, se moramo osredotočiti na ex ante nadzor, uh, hkrati pa zagotoviti, da ta nadzor ne postane pretirano upravno breme, kot se nam je zgodilo pri zadnjem naboru finančnih instrumentov, kajti že samo s tem smo zaprli dostop za marsikoga. Uh, Torej, eh, to je tisto, kar sem si zabeležila, to bi morali ponovno preučiti. Poleg tega velja tudi to, kar so povedali eh, govorniki, da potrebujemo nek enoten format, več primerljivosti in več preglednosti. No, potem je tu še enostavnejše kombiniranje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev tudi na tem področju so zahteve eh, zelo kompleksne, včasih si celo med seboj eh, nasprotujejo, tako da je to vrstno kombiniranje zelo o, oteženo. No, ne vem. Eh, kaj se bo zgodilo s proračunom, kaj ti pogajanja so tu še v teku, ampak vsekakor je naš cilj, da bi zagotovili eh, bolj enostavna in bolj učinkovita pravila za to področje. Ko gre za samo opredelitev finančnih instrumentov, eh, moramo v njej opredeliti tudi možnosti ali področja uporabe, tako da se tu Eh, če se le da izognemo podvajanju. Poleg tega se moramo izogniti tudi prekrivanju skladom EFSI. Večkrat smo namreč eh, slišali, da je potrebno žonglirati z EFSI, kozme eh, in drugimi instrumenti, ki so deloma pravzaprav namenjena eh, istim področjem in je zato včasih težko ohraniti nadzor. Eh, No, kar pa zadeva pružnost, to je beseda, ki jo uh, slišimo vsak dan na vsakem vogalu, ampak tiste prave prožnosti tu pravzaprav ne najdemo, kajti gre pravzaprav za prožnost, da bi instrumente prilagodili tržnim razmeram v vsaki eh, državi in potrebam vsakega posameznega sektorja ali regije. To bomo poskusili upoštevati in upam, da nam bo pri novih finančnih instrumentih uspelo to zagotoviti. In potem je tu še tehnična podpora Tudi to je nekaj, kar se mi je utrnilo. Potrebna je tehnična podpora, zato da bi lahko vzpostavili ustrezne zmogljivosti, ki so potrebne za uporabo finančnih instrumentov. Pogosto se zgodi, da ljudje vedo, da ti instrumenti obstajajo, ne vedo pa niti, kako priti do njih, kako delujejo in tehnična pomoč pri izgradni zmogljivosti bi vsekakor bila smotrna in tudi to bi prispevalo k večji rabi tovrstnih instrumentov virov financiranja. No, za zaključek še vprašanje, na katero nismo slišali odgovorov. Vprašanje za milijon dolarjev, ki sem ga zastavila v vodoma. Kateri instrument se uporablja, zakaj? Očitno je, da je to vprašanje, na katerega ni tako enostavno odgovoriti. In, Glede na to, da moramo na začetku mandata opredeliti sredstva, ki bodo na voljo za finančne instrumente in za nepovratna sredstva na številnih področjih in glede na to, da prihaja do običajnih razhajanj med eh, tistimi, ki bi dali prednost enim eh, vrstam instrumentov pred drugimi, to nikoli ni enostavno. Poleg tega je tu še vedno bolj omejen proračun. Eh, kljub temu, da poskušamo seveda vsi doseči večjo učinkovitost evropskega proračuna. Ja, najlepša hvala. No, mislim, da ste zelo dobro in zelo celovito povzeli to, kar smo slišali. Kar zadeva moje zaključne pripombe, pa mislim, da je zelo pomembno, da naš odbor v čim večji meri razume. Uh, kompleksno naravo finančnih instrumentov in za danes se vsem gostom zahvaljujem za odlično pripravo in odlične prispevke. To res cenimo. Podučili ste nas. Slišali smo najprej, kaj instrument, finančni instrumenti so, kako se jih vzpostavi. Kar pa je predvsem pomembno, uh, slišali smo, kdaj se jih uporablja in za kakšne kompleksne situacije so primerni. Slišali smo zelo dragocena stališča Nacionalne promocijske banke iz Nemčije, iz Nemčije. Slišali smo tudi nekaj z vidika upravnega organa, ki je izrekel tudi precej kritik eh, kar tudi cenim. In eh, lahko se navežem na slišeno in eh, povdarim, da se moramo res potruditi in počistiti to, ta kaos, ki je nastal zaradi prekrivanja različnih previl, zaradi kafkovskih določb, kot ste jim rekli, zaradi togosti in zaradi neupravičenih regulatornih omejitev. Uh, tu so težke kritike, ampak uh, mislim, da so vendarle na mestu. In potem smo slišali še nekaj o težavi pri uporabi finančnih instrumentov v določenih primerjih. Predvsem je bilo zelo zanimivo slišati eh, nekaj o, o rabi jamstev usporedno z nepovratnimi sredstvi. In Potem je tu še nekaj glede, če se pa morda lahko nekaj ukrenemo. Gre za pomankanje izkušenih upravljalcev skladov, eh, kaj ti eh, tako sklado kot dobrih upravljalcev nujno potrebujemo čim več. Mislim, da je bila ta javna predstavitev zelo uspešna in še enkrat bi se rad izredno zahvalil vsem za odlično pripravo, odlične prispevke, ki ste jih pripravili za nas. Najlepša hvala. Naslednje zasedanje tega odbora pa je jutri v Istvidorani ob 9. Za danes pa zaključujemo.